So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegice in Kollegi, predlagam, da začnemo. Najprej imamo na dnevnem redu tri glasovanja. Najprej v zvezi z spremembo direktiv glede pooblastil, ki jih je treba podeliti komisiji. Tako imenovana direktiva o zajtrku, potem direktiva o prodaje pravic do toplogrednih plinov in pa sedanji izzivi in priložnosti za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu. To so glasovanja. Temu pa sledi razprava o e, načinih za doseganje cilja glede zmanjšanja emisij iz novih osebnih avtomobilov. Popovdne bo tudi predstavitev v zvezi s tem. Potem imamo točko 10, klinično preizkušanje zdravil za uporabo v humani medicini. Na to posebni pogoj za ribolov globokomorskih staležev, regionalne strategije za industrijska območja industrijski uni, v Evropski uniji in pa še zadnja stvar danes do povdne, to je sprememba direktive eh, o dajanju na trg prenosnih baterij na akumulatorju, ki vsebuje kadmi. Toliko eh, glede do podanskega dnevnega reda popovdne, ob treh pa bomo eh, začeli s predstavitvijo gospoda Hansa Brujniksa, novega izvršnega direktorja Evropske agencije za okolje. Mm, prosim vas, da bo dvorana, oziroma prosim vas, da boste tudi ob treh, ko bo znan gospod Brujnik, dvorana tako polna kot zdaj. Toliko o dnevnem redu. Zdaj pa začenjamo z glasovanjem. Direktiva o zajtrku. Poročevalec pri tej sem bil sam. Zakaj začnimo? Člen ena, amandma tri za proti vzdržani. Predlog spremembe štiri za proti vzdržani sprejet. Predlog pet za proti vzdržani sprejet. Šest za proti. Ne, prejšnji je brezpredmeten. Šest za, proti, vzdržani, sprejet. Gospodko ni. Težave imamo s prevodom, gospod predsednik. 16, 15, 6, 5. Manjša zmeda je nastala pri posredovanju številk. Fija, fija štiri smo sprejeli, 15 in 16 sta s tem brezpredmetna. O petem smo glasovali, ki je bil sprejet, sedaj smo pri šestem, o tem smo že glasovali, smo ga sprejeli, sedaj pa predlog spremembe sedem. Ja? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. konsolidiran ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 9 in 22, ker ste identična, gre za, proti, vzdržani, sprejeta. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, sprejeta proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj smo že pri končnem glasovanju. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim, o predlogu ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 64 za, nihče proti. In še končno glasovanje o zakonodajni resoluciji. Ponovno glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. In še tretjič, glasujemo še o mandatu. Namreč prosim za mandat, da čim hitreje začnemo razpravo o tem zakonodajnem doseju s svetom. Glasujte elektronsko tudi o tem, prosim. Mm. Konec glasovanja. 62 za, en ozdržan glas. Hvala lepa za zaupanje in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Dobro. Vi. Zdaj, s poročilom bomo najverjetneje eh, aprila eh, odločili na plenumu, odvisno od pogajanj svetom. Gremo naprej. Baz Eichhout. Uh, uh, pri naslednjem glasovanju, gospod predsednik, bi prosil za poimensko glasovanje pri treh zadevah. Zavrnitev predloga, predlog spremembe 11, ki spremenja pravno podlago in končno glasovanje. Pri teh treh glasovanjih bi prosil za poimensko glasovanje. Hvala. Sie haben first. Se pravi, prvič ste dejali o glasovanju o prvem sklopu, glasovanju o sklopu za zavrnitev, potem o predlogu spremembe 11, kjer je govora o pravni podlagi in o obeh končnih določbah. Obeh. Tako. Dobro. In tisti, ki so za, naj ostanejo. Mislim, da nas je bilo dovolj. 30 jih je za poemensko glasovanje, 18 pa, bi, pa je bil kvorum. Se pravi, prvi sklop, potem predlog spremembe 11 in pa uh, končni določbi o tem se glasuje elektronsko. Imate vsi svoje kartice? Če da, potem lahko začnemo s prvim blokom. Predlagam, da glasujemo kar elektronsko. Izvolite, glasovanje se začenja. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 24 za, 40 proti in 2 vzdržana glasova. Zavrnjen. Adem prosim, brez aplauza, tudi brez aplauza gledalcev, opazovalcev. Potem 30, gospa Vilc, kdo je za? Takigen. Proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 32 za proti, vzdržani zavrnjen. Konsolidiran predlog 1. Ne, tu naj ne bi glasovali elektronsko ali ja. Glasujemo o konsolidiranem predlogu 1 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Je le en glas preveč? Še enkrat bo treba glasovati. Torej, še enkrat glasujemo. Konsolidiran predlog ena. Glasujemo elektronsko. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. ELS ponovno en glas preveč. Še enkrat bo treba glasovati, torej od začetka glasujemo že tretjič o konsolidiranem predlogu številka ena, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 49 za, 16 proti sprejet. Predlog 39 za, proti vzdržani, zavrnjen. 40 za. Želite, da preverimo 39. predlog spremembe? Dobro, preverjamo z elektronskim glasovanjem predlog 39. Glasujte, prosim. Haben alle abgestimmt? Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. 41 proti, 25 za, zavrnjen. Predlog 40. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, se opravičujem, sprejeti. Dobro, želite, da preverimo predlog 7. Glasujemo elektronsko. Ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. 40 glasov za, 26 proti, jasno sprejeto. Predlog spremembe 11. Tudi to bomo glasovali po imensko. Glasujte, prosim. ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. 27 za, 38 proti, zavrnjen. Dobro, gremo naprej na predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 1 za, proti, vzdržani. Sprejet predlog 2 za, proti, vzdržani. Sprejet predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani. Sprejet predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 16 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjen konsolidiran predlog 2. Predlagam, da glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. 47 za, 19 proti sprejet. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti. Stržani sprejet. Predlog spremembe 21. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. No, bolje, da preverimo. Še enkrat glasujemo o predlogu spremembe 25, ker nisem prepričan v rezultat glasovanja. Glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 28 za, 38 proti zavrnjen. Predlog 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? ni dovolj jasno, tako da bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 27. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 26 za, proti, vzdržani ni dovolj jasno, tako da bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 26. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 45 za, 21 proti, sprejeto z veliko večino. Sedaj pa prvo končno glasovanje. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. 38 za, 26 proti, eno zdržan glas. Sprejeto. Torej, poemensko smo glasovali in to sprejeli, sedaj pa drugo končno glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. 38 za, 25 proti, dva vzdržana glasova. Tudi tu je stvar jasna. Sedaj pa bomo zasedanje za kratko prekinili, zato ker se moram na kratko pogovoriti s koordinatorji. Saj jo prekinjam za eno minuto, potem pa bomo nadaljevali z mandatom.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 So, ich bitte alle wieder die Plätze ein. Dobro, prosim, da se posedete. Si poznate nov postopek? Um, glede začetkov, začetka pogajanj s svetom. S koordinatorji smo se o tem na kratko pogovorili. in prišli do zaključka, da bi morali o tem glasovati. Seveda, nekateri so bili proti, ampak vseeno je eh, jasno, da to moramo storiti. Predlagam elektronsko glasovanje o mandatu, o tem, da se nam podeli mandat ali pa ne. 35 kolegov in kolegic ta predlog eh, mora podpreti, eh, potem dobimo mandat. Če podpore ne bo, potem gremo s tem na plenarno zasedanje. Zdaj pa najprej par komentarjev. Kdo je želel prvi? Peter Lize. Prosim, da o tem še enkrat razmislimo. Vem, da obstajajo kolegi, ki si želijo, da se o tem glasuje na odboru, ampak odbor ITRE Eh, odbora ITRE ne zanima naša odločitev. Seveda, nekateri kolegi pravijo, da smo mi vodilni odbor pri uh, tem zakonodajnem predlogu, ampak ne vem, ali je to res. Ne vem, ali je na dolgi rok smiselno voditi takšno okoljsko politiko. Prosim za to, da o tem še enkrat razmislimo in da po potrebi o tem predlogu uh, razpravljamo prihodnji teden. Prihodnji teden imamo še en sestanek tega odbora in morda bi bilo bolje takrat glasovati o tem. To je zadeva, ki je politično nekoliko sporna in v mestnem času bi se morali s kolegi iz odbora ITRE pogovoriti in jih vprašati, če so morda pripravljeni na kompromis. Če niso, potem bo rezultat tudi po trilogu enak kot zdaj. Vedno bo šlo za nasprotovanje bolje bi bilo, da dosežemo kompromis. Če pa kompromisa ne bo, raje s tem počakajmo. In tiste, ki so ta predlog eh, predlagali, prosim, da počakajo. Gospa Hübner. Najlepša hvala. To vprašanje je izjemno sporno, polemično in problematično v številnih državah. Zato se mi zdi da bi vsi člani o tem morali glasovati. S tem bi tudi parlament dobil ustrezen mandat za pogajanja. Ne bi smeli dopuščati selektivnim posameznikom, ki bi o tem odločili, ker gre za prihodnost Evrope. Davis. Hvala, gospod eh, Davis. Moja skupina se o tem še ni imela priložnost pogovoriti, ker tega ni bilo na glasovalnem seznamu. Če lahko nekoliko odložite ta postopek, nimam nič proti predlogu Petra Lizeja, tako da se v tem tednu še nekoliko lahko pogovorimo, lahko podpremo predlog, da se o tem razpravlja na plenarnem zasedanju. Vemo pa po drugi strani, da gre tu tudi za ključno načelno vprašanje. Po eni strani, ali naj gre zadeva na plenarno zasedanje, ali naj celoten parlament glasuje pred pogajanji, po drugi strani pa je to tudi priznanje, da je to zelo občutljivo vprašanje, da je lahko naš celoten pristop do podnebnih sprememb pravzaprav lahko ogrožen. Zaradi tega tudi v svetu so razdeljeni glede tega vprašanja. Morda se lahko svetom dogovorimo o poti naprej in damo potem ta predlog na glasovanje na plenarnem zasedanju. Potrebujemo ravnotežen predlog, potrebujemo pa več časa za razpravo, če možno. Silakakis. Hvala, gospod Silakakis. Očitno je, da je celoten parlament razdeljen glede tega vprašanja, tako da po mojem mnenju ni prav, da se pogajamo, če še nimamo jasnega sporočila strani plenarnega zasedanja. Karl-Heinz Florenc. Karl-Heinz Florenc. V takšnih situacijah smo se že znašli v preteklosti, naprimer predlog Barič. Odbor ima so pravico, da se spusti v pogajanja, ampak ob koncu moramo vedeti, da potrebujemo tudi na plenarnem zasedanju večino, če se želimo pogajati s svetom. Predlog gospoda Liza je zato zelo dober. Počakamo en teden, razmislimo o tem in morda bomo potem prišli do rešitve, da bomo imeli man več manevrskega prostora in da se bodo lahko pogajali za to tisti, ki imajo ne več um, ehm, pristojnosti. Če bomo počakali en teden, to ne bo znak naše šibkosti, ampak naše eh, kreposti. Hvala. Najlepša hvala. Se pravi, jasno je, danes o tem ne bomo glasovali. Sporočevalci v senci se bomo pogovorili in mm, skušali najti kompromis. Ne bomo zdaj na vrat na nos želeli tega izsiliti. Morda pa bomo vendarle dosegli večino. Tako, to lahko damo na stran in gremo naprej. Še enkrat se zahvaljujem za zaupanje. Tako, nadaljujemo z točko 8 na dnevnem redu. In sicer gre za mnenje ITRE. To je mnenje gospe Maze Kukovič, In začnemo z, z predlogom spremembe 33, gospod Jela Rodrigeza. Ta je bil umaknen. Prosim, da nekoliko čine, tako začnemo. Predlog spremembe 1, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. 43 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 3 za. Bi se lahko gospe in gospodje v zadnjih vrstah in lobisti, ki nimajo tukaj početi, umirili in se lotili svojih zadev? Prosim, da se greste ven pogovarjati, zato ker mori, motite glasovanje v poročilu Kukovič. Predlog spremembe 3 za. Proti vzdržani, zavrnjen. 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa drugi del predloga 5 za, proti, vzdržani, ni dovolj jasno, glasujemo elektronsko. Drugi del predloga spremembe 5. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 30 proti. Šlo je na tesno, ampak je sprejeto. Predlog 7. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Naslednji je predlog 8.1. Ana Rozba, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 10 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 11, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? proti, vzdržani sprejet. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14. Dobro, želite, da preverimo predlog spremembe 13, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Hmm. Predlog je zavrnjen. 14 za, proti. Ni dovolj jasno, glasujemo elektronsko predlogu spremembe 14. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 32 proti, eno zažan glas zavrnjen. Predlog 15 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa predlog 16. Za, proti, vzdržani, zavrnjen ni jasno, tako da bomo glasovali elektronsko v predlogu spremembe 16. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 17 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 19. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 18.1 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 20, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 18, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23, za, proti, vzdržani, ni jasno, tako da bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 23. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z ogromno večino. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednji je brezpredmeten, o tem ne glasujemo. 22, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za. Dobro, bomo preverili predlog spremembe. 25 glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z jasno večino. 26. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Ali pač bomo preverili še enkrat, ker nisem prepričan. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Še enkrat? Ne. Nažalost moramo glasovati še enkrat o predlogu spremembe 26. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 27 za, proti, vzdržani zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani. Zdi se, da je sprejet. 36 za. Kdo je za 36. predlog spremembe? Proti. Vzdržani, sprejet. Dobro bomo preverili predlog 36, glasujte elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 38 za, 28 proti sprejet. 38 za, proti Šest se jih je prijavilo, še enkrat gremo. Kdo je za? 38 proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za. Želite, da preverimo predlog spremembe 40? Poročevalka predlaga, da to preverimo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani. Ni dovolj jasno, tako da bomo z elektronskim glasovanjem preverili predlog spremembe 42. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, prvi del, kdo je za prvi del, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen ni jasno, tako da bomo z elektronskim glasovanjem preverili drugi del predloga spremembe 45. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Dobro bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 47. SD, en glas preveč je. Z vaše strani, dobro, sedaj je vse v redu, predlog je zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani. Ni jasno, zato bomo preverili predlog spremembe 46. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejet. Sedaj pa prvi del predloga 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Seveda lahko še enkrat preverimo. Z velikim veseljem ste vsi glasovali še enkrat. Še enkrat od začetka. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Predlog je zavrnjen. Drugi del 48. Kdo je za? Proti je vzdržani sprejet. Predlog 51 za, proti, vzdržani sprejeti. Predlog 49 za, proti, vzdržani sprejet. 53 za, ne, 53 še enkrat za, proti, vzdržani sprejet. 54 in 55 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjena. 56 prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Prvi del je sprejet, sedaj drugi del. Ne želite, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Dobro. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 46 za, 18 proti. 56 drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa tretji del, 56, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani sprejet, 63 za, proti, vzdržani sprejet, 64 za, proti, vzdržani sprejet, 65 za, proti, vzdržani sprejet, 66 za, proti, vzdržani zavrnjen. Sedaj pa ustni predlog spremembe. Gospe Ulfskog, gospe Hauk tudi to je na glasovalnem seznamu. Ne, očitno ni na glasovalnem seznamu. Calls on the budgetary authority. Namesto komisije to bi črtali. Kdo je za ta predlog? Ali zaupate, gospe Haug, boste dvignili roke, kdo je za ta predlog? Proti, vzdržani, sprejet. Gremo naprej predlog spremembe 68, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 69 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo elektronsko? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 70, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen 71 za, proti, vzdržani, z isto večino zavrnjeno, sedaj pa glasujemo, končno glasovanje, po imensko glasujemo, glasujte prosim. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. 64 za, en proti, en vzdržan glas. Iskrene čestitke pripravljalki mnenja gospe Kukovič.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 sestanka. Okay, can I ask those Tiste, ki ne želijo sodelovati na tej seji, prosim, da utihnejo oziroma zapustijo dvorano, ker bi želeli nadaljevati z dnevnim redom. Čaka nas poročilo gospoda Ulmarja. Načini za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov. Gospod Ulmer, beseda je vaša. In lepo vas prosim, da v dvorani utihnete. Ich, the floor is yours. Ich werde einfach. No, kakorkoli že začel bom, tudi če je malo bolj glasno. Cilj mojega poročila se lahko preberete v obrazložitvi. In sicer gre za to, da želimo z uporabo modernih pogonskih eh, sistemov zmanjšati izpuste CO2 pri osebnih avtomobilih. Trenutno je ta meja 160 gramov CO2 na eh, kilometr, od leta 2016 bo to 130 gramov, potem pa 95 gramov na kilometr to je od leta 2020 naprej. To so izjemno ambiciozne številke. Pomembno je, da te cilje izpolnimo, ker ti gre za največje zmanjšanje, predlagano zmanjšanje v zadnjih letih. Tudi e, sama premica znižen mora biti prilagojena. Sicer gre za predlog e, za 27-odstotno prilagoditev. tu gre za predlog, ki, je, ki, ki, ki gre najbolj na roko proizvajalcem večjih avtomobilov, kajti ti so zaradi okoljskih omitev najbolj na udaru. Meni se zdi pomembno, da spodbujamo uporabo novih pogonskih sistemov, hkrati pa moramo zagotoviti tudi konkurenčne eh, delovne pogoje za vse proizvajalce avtomobilov, ne samo za tiste, ki proizvajajo manjše modele. Ne želimo ljudem nalagati, kakšne avtomobile naj kupujajo. Sistem olajšav eh, je oblikovan na način, da bodo proizvajalci do leta 2020 dobili ugodnosti, če bodo eh, izvajali predlagan sistem komisije. Prodajalci morajo v začetku vsakega koledarskega leta komisiji sporočiti, če bodo dosegli eh, zadane cilje ali ne. Seveda, proizvajalci bodo lahko eh, te olajšave izkoristili samo, če bo njihov predlog vsaj 15 odstotkov eh, manjši, kot pa so najniže predlagane številke. Vse proizvajalce želi komisija z načinom, nekako na mehek način spodbuditi, da preidejo na bolj okolju prijazne pogonske sisteme. Sistem olajšav se bo izvajal do leta 2023. Po tem času pa zaenkrat sistema še ni oblikovanega. Standardiziran postopek je trenutno v, v pripravi. Komisija in pa druge institucije trenutno razvijajo nov um, svetovni uh, harmoniziran testni postopek, ki bo proizvajalcem ponudil nove možnosti. In mislim, da bomo potem morali tudi spremeniti zakonodajo, ko bo ta cilj oziroma ko bo ta sistem v eh, izvajanju. Ker želimo proizvajalcem eh, zagotoviti kar se da stabilen cikl načrtovanja, eh, predlagam, da trenutni testni cikl izvajamo vsaj do leta 2020 po tem letu pa nov harmoniziran cikl na svetovni ravni. Proizvajalce želimo spodbuditi k temu, da eh, kot sem dejal, začnejo uporabljati nove pogonske sisteme, ki dokazano povzročajo manj izpustov CO2 kot pa trenutni. Uh, sistem certificiranja teh eh, pogonskih sistemov pa trenutno ni dober. Predlagal sem v svojem poročilu, da se eh, začnejo priznavati novi inovativni pristopi. Nisem pa prepričan, v kakšni meri bo to izvajano, kajti novi inovativni pristopi bodo imeli, po mojem mnenju, samo omejen učinek. Tu bi lahko navedel zgolj en primer, kajti predstavljam si lahko naprimer pameten sistem za navigacijo, ki bi ga združili z modernim hibridnim avtomobilom. Naprimer, če bi imeli tak avtomobil, bi lahko izbrali najbolj pametni poti na e, tistih delih, kjer bi šla cesta v klanec, baterijo porabili, Potem pa, ko bi se cesta spustila, bi se ta baterija napolnila. To je samo en primer. Seveda, ne vemo, katere sisteme bodo, eh, katere sisteme bodo najbolj priljubljeni pri potrošnikih, pri uporabnikih. Zato ne vem, ali se vel, ima smisel osredotočati zgolj na. Eh, sisteme, ki so trenutno poznani. V prihodnosti se bo zgodilo veliko novega in zato bi morali imeti tukaj eh, odprt pristop. Nima smisla proizvajati električnih avtomobilov, eh, če bomo za eh, elektriko, ki jo ti avtomobili potrebujejo, še vedno eh, kurili premog in druga fosilna goriva. To nima smisla. Vse to sem oblikoval v predlogi sprememb in te predloge bom potem tudi eh, nekako upletel eh, v razpravo z poročevalci o senci. Toliko z moje strani, hvala. Of, uh, hvala. Najprej poročevalci v senci. SND. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Ulmerju za pripravljeno poročilo. Hvala lepa tudi za izraženo pripravljenost, da se opredeli ustrezna časovnica za to poročilo. Ta uredba je seveda zelo delikatna, namreč nanaša se na strateško pomemben sektor, vsaj ko gre za zaposlovanje in rast v Evropi. Poleg tega se tu pojavljajo tudi številni vplivi na notranjem trgu. V zadnjem letu se je zmanjšalo število novo registriranih vozil in sicer za približno milijon vozil manj se je lani registriralo. Komisija je objavila sporočilo Kars 21 in tam zapisala, da če želimo v Evropi še naprej ohraniti konkurenčno avtomobilsko industrijo, potem moramo spodbuditi proizvodnjo in trženje visokotehnoloških vozil, ki porabijo malo goriva in ki izpuščajo majhno količino emisij. Torej, po eni strani je treba spodbuditi konkurenčnost, po drugi strani pa predvsem povpraševanje po tovrstnih vozilih. Glede na stroške se to vrstna vozila ne kupujajo dovolj pogosto. Do leta 2050 naj bi zmanjšali prisotnost oglika tudi v avtomobilski industriji, ki predstavlja 20 odstotkov vseh emisij. 95 gramov CO2 na kilometr je cilj, ki naj bi ga od leta 2020 dosegali. To je zelo daljnosežen cilj, ki nam bo pomagal pri doseganju ciljev, ki smo jih opredelili do leta 2050, istočasno pa nam bo izpolnjevanje tega cilja omogočilo tudi to, da bomo postali manj, ne, manj odvisni od fosilnih goriv, istočasno pa bomo prispevali tudi bolj čistemu okolju. V okviru tega zakonodajnega akta je treba zagotoviti dovolj spodbud, da bodo proizvajalci začeli proizvajati vozila z nizkimi emisijami. Cilji v predlogu so dobri, mislim pa, da bi morali predvideti tudi ustrezne kazni, zlasti, ko gre za izbiro načina, kako doseči cilje. Dobro je, da ste omenili tehnološko neutralnost, ko gre za proizvodnjo po letu 2020 bi seveda lahko sledili poti, ki naj bi nas privedla do zmanjšanja emisij CO2. Izboljšati je treba tehnologijo, predvsem pa je treba zagotoviti ustrezne pogoje na trgu, da bodo tudi to vrstna vozila tam imela možnost uspeti potrošnik je tisti, ki mu moramo posredovati verodostojne informacije tudi glede emisicije odvaja posameznih vozil. V mislih imam ta preskusni cikl emisij, sistem je sicer deležen številnih kritik zaradi izjemne fleksibilnosti, zaradi pomankljivega odražanja smernic z tega področja. Ta sistem ki ga trenutno uporabljamo, ne upošteva dovolj dobro realnih emisij in realne porabe goriva, zato bi morali najprej opraviti oceno učinka za posamezna vozila. Cenim sicer prizadevanja Evropske komisije, ki želi na svetovni ravni uvesti nov preskusni cikl, s tem bi zagotovili tudi to, da bi se bolj upoštevali realni pogoji vožnje ko se proizvajajo vozila. Do leta 2014 komisija predlaga, da se sprejmejo to vrstni ukrepi in se začnejo izvajati nekje leta 2017. Komisija bo pripravila tudi oceno učinka, na podlagi katere bo potem sklepala, na kakšen način naj začne izvajati prečno zakonodajo, v katero bomo seveda prenesli tudi trenutno veljavno uredbo. Zagotovo bo prišlo tudi do težav pri izvajanju ciljev iz preizkusnih ciklov. Komisija je že rekla, da bi morali pripraviti korelacijsko tabelo s tem v zvezi, zato da bi povsod dosegli enake stopnje znižanja emisij. Ta nova preglednica ne bo privedla do izkrivljanja na trgu, temveč bo samo spodbudila konkurenčnost nekaterih proizvajalcev. Hvala. Thank you, Mr. Perillo. The next in line. Hvala, gospod Perillo. Gospod Davis, izvolite. Thank you, Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi povedal, kako je pravzaprav avtomobilska industrija veliko dosegla v zadnjih letih pri doseganju tehnoloških ciljev. O tem smo se pogovarjali 2007-2008 in industrija je povedala, da so veliko že storili, vendar marsikaj še je treba opraviti. No, sedaj smo prišli do tega, da so se emisije znižale na 160 CO2 na kilometr. oziroma iz 160 so se znižale na 130 v sedmih letih. To je zelo dobro. Vidimo, kaj lahko dosežemo v prevoznem sektorju. To je dobro za naše državljane, ki sedaj lahko vozijo uh, z nižjimi stroški in pravzaprav jih to nič ne stane. Torej, ta nova vozila zaradi tega niso dražja torej nekoč so dejali, da bodo takšni ukrepi zvišali eh, cene vozil, vendar izkazalo se, da to ni tako in tudi avtomobilska industrija je to dokazala. Zakaj? Zaradi konkurenčnega okolja, ki velja v avtomobilski industriji. In seveda trg se mora prilagoditi takšnim zahtevam. Veliko smo dosegli, veliko dos pa še moramo doseči in mislim, da je to, da imamo dolgoročne cilje, je nekaj, kar bo avtomobilski industriji dalo smernice letje, kar mora doseči. Raziskovalcem in inženirjem smo dali uh, neko dodatno moč, ko se pogovarjajo s finančnimi direktori. Torej, Mi smo že leta 2007 sprejeli poročilo na lasno pobudo o zmanjševanju emisij eh, CO2 in naj povem, da cilj, ki smo ga zastavili, je nekaj, čemur nihče ne oporeka. In mislim, da cilj, ki smo si ga zastavili za 2020, je nekaj, kar lahko dosežemo. In mislim, da bo. Eh, to tudi zaposlovalo nove ljudi in proizvajalci so zadovoljni s tem. Eh, seveda torej, se te cilje da doseči z nekoliko truda. In seveda moramo razmišljati že o novih dolgoročnih ciljih. Moramo dostaviti cilj za leto 2025. Torej, morda si ne želimo vedno znova dos, d, d, eh, postavljati ciljev, vendar zaenkrat se mi to zdi najboljši način, da imamo to vrstne smernice. Torej, ne gre zgolj za zmanjševanje ogličnih emisij, temveč za to, da so vozila bolj učinkovita pri porabi goriva in to je zelo pomembno za voznike morda bi lahko cilj za 2020 bil 70 gramov. Mislim, da je to nekaj, kar je, kar je moč doseči, tako da bi morda lahko v prihodnih nekaj letih razmislili o tem, da bi to tako zastavili z leto 2025. Kar zadeva olejšave, super credits, mislim, da bi industrija res morala uh, Eh, imeti spodbudo, da eh, razvija nizkoglične tehnologije, moramo ložiti denar v to, seveda to lahko dosežemo tudi drugače, lahko bi recimo dali na voljo subvencije ali pa bi recimo uvedli regulativne ukrepe. Mislim, da olajšave moramo imeti, vendar ne smemo s tem izkrivljati naših ciljev če gremo v to smer, ki jo predlaga gospod Ulmer, gospod Ulmer sicer pripravljen se le tega pogajati, mislim, da bi morda tu šli nekoliko predaleč. Kar zadeva tesne cikle, težko je reči, če bomo lahko s tem res dosegli napredek, ki si ga recimo sam želim. Vendar. Uh, zmanjševanje CO2 ni, eh, oziroma to, kar preberemo v študijah, ni vedno nujno res glede na to, kakšna je potem dejanska poraba pri vozilih, ko vozijo. Sveda obstaja določena pravila glede tega, kako doseči cilje, ki so zastavljeni, vendar moramo pri tej igri upoštevati uh, več uh, faktorjev. Recimo, uh, nekateri uh, želijo na nenavadne načine zmanjšati upor na avtomobilu, recimo tako, da oduzamejo antene in podobno. Skratka, uh, Eh, obstajajo različni tehnološki triki, preprosti triki, ki se jih uporabi za to, da bi učinkovitost avtomobila bila videti čim boljša. Torej, da to pomeni, da ne dobimo prave slike, gre za neke vrste goljufanje pri prekazovanju podatkov. Seveda svetovni testni cikl je v pregledu, vendar še nekaj časa bo trajalo, predem bomo eh, to lahko izvajali. Zato smo pozvali komisijo naj preuči eh, možnosti testiranja. Mislim, da bi morali definirati postopke, ki bi jih morali izvajati in sicer čim strožje. Kako? Torej, videli smo predloge sprememb, vendar če bi lahko bili strože glede testnega cikla in da se dejansko upošteva eh, resnični način eh, vožnje, potem bomo lahko priprečili goljufanje, ki sem ga prej omenjal in tako bo tudi zakonodaja bolj kredibilna. Hvala. You, Hvala, gospod Davis. Da, testiranje je nekaj nenevadnega lahko, gospod Harams, izvolite. Oziroma, gospod Harams, izvolite. Hvala. Gospod Davis, hvala, da ste nas opomnili na to, da ko smo pred nekaj leti razpravljali o direktivi in o njej tudi glasovali, da je takrat avtomobilska industrija vedno znova ponavljala, da vsi naši predlogi glede uh, znižanja emisij, glede bolj okoljoprijaznih vozilov, uh, Eh, da so to predlagi, eh, predragi predlogi, da je to vse neurenesličljivo. Ampak danes vidimo, da je to bilo uresničljivo, da avtomobili zaradi tega niso eh, dražji. In da smo lahko že nekaj tednov potem, ko je bila direktiva sprejeta, na trgih v Evropski uniji videli, da je prodaja avtomobilov enaka kot prej, pred direktivo. Uh, ne vem, sprašujem pa se, ali bi morali biti kot Evropski parlament bolj odporni na ponavljajoče se argumente avtomobilske industrije, torej da gre za ukrepe, ki bodo predragi in tako naprej. Mislim, da bi morali zaščititi potrošnike pred predragimi avtomobili. Zaščititi bi jih morali pred uh, okolju neprijaznimi avtomobili. Kajti ne moremo biti vedno oziroma še naprej odvisni od fosilnih goriv. Fosilna goriva ponavadi uvažamo iz tretjih držav in proti temu bi se morali boriti. Ne smemo si dovoliti, da bi na tem področju in na področju mobilnosti, zelene mobilnosti, um, nekako prespali razvoj trenutne trende. Seveda, industriji in pa porabnikom se zastavlja vprašanje, ali so evropski avtomobili še vedno kakovostni in ali se izplača kupovati. Po našem mnenju bi morala industrija ponujati bolj okolju prijazne, bolj uh, energetsko učinkovite uh, avtomobile. To je prihodnost. In to bo zadovoljilo vse, tako industrije kot tudi eh, potrošnike. Zdaj govorimo tudi o ciljih, ki so že v direktivi. Sicer gre za poprečno vrednost izpustov CO2 -ja, eh, v času do leta 2020. V direktivi je to že zapisano, ampak trenutno tega cilja nihče ne postavlja pod vprašanje prav tako pa nikjer ne opažam jasnih zagovornikov eh, cilja 95 gramov na kilometr. Komisija to predlaga in nekateri to podpirajo, ampak ne dovolj jasno. Gospod Ulmer pravi, da nekateri ta cilj postavljajo pod vprašaj in da hkrati predlagane olajšave eh, prav tako negativno vplivajo na doseganje tega cilja. mislim, da ob takšnih eh, negativnih pristopih 95 gramov na kilometr nikoli ne bomo dosegli. Gospod Ulmer predlaga, da pri izračunu uh, olajšav povišamo uh, določene multiplikatorje v enačbi. Gospod Ulmer tudi predlaga, da bi morali biti olajšave nekako mm, stvar pogajanj. Kar pomeni, da bi potem cilj, ki je zadan za leto 2020, dosegli še le nekaj let po tej letnici, to je morda leta 24 ali 25. Ampak včeraj smo že slišali in pa tudi danes lahko ponimo, da bi lahko že danes tudi govorili o ciljih za čas po letu 2020, za leto 2025 in za leta potem. Kolega Davis je omenil uh, cilj 70 gramov za prihodnost in da bi morda lahko o tem razpravljali. Naša skupina pa predlaga še nižjo številko, 60 gramov na kilometr. To so dolgoročni cilji in od njih bi morali prav tako govoriti v sklopu te razprave. V preteklosti smo se že naučili, da je obveza načrtovanja in obveza političnega, eh, politične razprave eh, nekaj, kar je povezano. Kar zadeva pa preizkusne cikle. Moram reči, da če bomo kar se da hitro v zakonodaji omenili nov preizkusni cikl, bo to boljše za uporabnike kajti trenutni cikl ni dober. Um, in mislim, da bi morali čim prej priti na novega. Potrošniki se morajo zanesti na rezultate teh testiranj in to bo, eh, se lahko zgodi samo, če bomo z direktivo eh, pripravili oziroma uvedli nov preskusni cikl. Hvala. Hvala lepa, gospa Harms. Morten Karaham, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči no, občutek eh, dežavuja imam, kajti o teh emisijah smo se že res veliko eh, pogovarjali. No, lepo pa, da se k temu spet vračamo. Hvala gospodu Ulmerju za odlično poročilo. Pozdravljam njegovo odločitev, da se drži izvernega predloga komisije. Cilj je 130 gramov za 2015, 95 za 2020. To so ambiciozni cilji, ki jih industrija priznava kot relativno izvedljive. Naj pa se vendarle spomnimo, da tu gre za poprečne cilje za proizvajalce, za vso njihovo proizvodnjo. In no, tu imamo dve strani enačbe. Po eni strani silimo proizvajalce, da proizvajajo takšne avtomobile. Na drugi strani so tu še potrošniki, ki morajo kupiti to vrstne avtomobile. In v zadnjih letih smo videli spremembe v zahtevah potrošnikov ravno zaradi visokih cen goril. To je seveda dobrodošlo, vendar. Uh, Moramo se zavedati, da je situacija zelo konkurenčna, številni, oziroma da je konkurenca zelo huda in številni proizvajalci eh, ne, nimajo, ne proizvajajo dovolj. Eh, številni, ki proizvajajo drage, velike avtomobile, eh, torej prodajajo veliko in pogosto gre. Eh, gre tu za proizvajalce iz Koreje in drugot, ki eh, proizvaja to vrstne avtomobile, no številni evropski proizvajalci pa izgubljajo denar, ker ne prodajajo dovolj. No, kakršnokoli um, bolj strožje postopanje glede ciljev bi bilo napačno zlasti v, zaradi krize, v kateri smo. In ko smo se pogovarjali o izvirni uredbi, je bilo mišljeno, da bi imeli cilje za leto 2020, to, da bi imeli uh, dolgoročno gotovost. In to smo torej že določili, nima smisla sedaj tega spreminjati, torej sredi samega procesa. Naj povem še nekaj glede določenih uh, drugih vedikov predloga izjem in tako naprej. Podpiramo predlog. Uh, Eh, poročevalce, da bi za dvakrat povečali eh, izjemo za majhne proizvajalce, torej da bi vključili vse tiste proizvajalce, ki eh, proizvedejo manj kot tisoč avtomobilov na leto. Več takih podjetij imamo v Evropi in njihov vpliv je neznaten, torej tudi emisije CO2 iz teh avtomobilov so neznate, zato se nam to zdi zelo dober predlog. In to je dober predlog, to je dobro za MSP -e in torej majhne proizvajalce avtomobilov. To je zelo smiselno. Tu gre torej za nišno odstopanje in veseli nas tudi, da eh, želi poročevalec eh, to odstopanje podaljšati do leta 2020 in Mislim, da se Evropska komisija mora zavedati, da mora upoštevati potrebe različnih deležnikov. Potem vprašanje testnih ciklov. Nekoliko sem zaskrbljen glede predloga, da bi imeli nove standardizirane procese čim prej. Trenutni cilji so strogi, vendar dosegljivi. In moramo biti previdni če bomo spremenili pravila sredi igre, potem imam lahko težave. Uredbo je bila sprejeta v enem testnem ciklu in potem bilo nenavadno, če bi imeli posebno drugačen testni cikl in potem bi dobili posebno drugačne rezultate. Tako da mislim, da moramo biti tu previdni, ko gre za testne cikle morda bi lahko 2020, ko bomo dos, do, dosegli nove cilje, oziroma malo predtem bi morda lahko proučili nov testni cikl, vendar res tu bi morali biti previdni. Torej, da bi že kar sedaj uvedli nov testni cikl, se mi zdi nekoliko preuranjeno. Potem uh, m, klauzula o pregledu za leto 2017. Mislim, da moramo biti previdni, če želimo imeti strožje cilje, moramo imeti oceno vpliva, ki bo to torej, utemeljevala. Moramo tudi obravnavati evropske proizvajalce avtomobilov v okviru globalnega uh, trga, torej moramo biti previdni res uh, moramo imeti uh, primerne študije vpliva, presoje vpliva, torej, da bomo res vedeli, kako dosegljivi so določeni cilji po tehnološki plati. Hvala, hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Rossi je zadnji poročevalec v senci. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da se strinjam s tem, kar je povedal kolega Kellenan. Popolnoma se strinjam s tem. Kolega Pirilo je izpostavil določene stvari, prav ima, ko pravi, da je industrija v krizi, da se zapirajo tovarne, da bi morali sprejeti besedilo, ki bi izboljšalo pogoje. Ne pa, da sprejemamo poročilo, ki pravzaprav ne izpolnjuje pričakovanj proizvajalcev. Res je, samo trenutek, očitno imamo težave z tolmačenjem v angliščino. Okay? Okay. Sedaj deluje dobro, kar nadaljujete, gospod Rosi. No, rekel sem, da je moral seveda poročevalec upoštevati različna stališča skupine, moral iskati srednjo potravno težje. Je pa res, da je precej izboljšal negativno situacijo, s katero so se soočali proizvajalci avtomobilov. S 500 na 1000 naj bi dvignili normo za proizvajalce, ki bi jih potem opredeljevali kot nišje, nišne proizvajalce. Mislim, da bi morali tudi tem manjšim proizvajalcem zagotoviti večjo donosnost ampak morda so to tisti, ki so lahko največ sredstev vlagali v inovacije, v večjih tovarnah, kjer dela na stotine, na tisoče oseb, v teh večjih tovarnah, kjer je sam način proizvodnje, klasično proizvajanje gospodarskih vozil z najnižjimi možnimi stroški. V teh tovarnah ponavadi ne vlagajo dovolj celo selijo svojo proizvodnjo v tujino. Nekdo je omenil, da se lahko potem začnejo uporabljati bolj kolesa ali pa motorna kolesa. Fiat in druga podjetja v Evropi so seveda morala upoštevati tudi kolektivne pogodbe, spremeniti določene pogoje. Dejstvo je, da so v teh podjetjih ne samo zmanjšali emisije pri vozilih, ki jih proizvajajo, temveč so zmanjšali tudi pravice delavcev, tudi plače delavcev. Ti delavci morajo seveda biti zadovoljni s tem, da prejemajo vedno nižje plačilo, kajti v nasprotnem primeru bi lahko ostali kar doma. Res je, da se je cena vozil znižala, ampak istočasno se je znižala tudi plača delavcev zaradi tega, ker se morajo proizvajalci soočati z vse večjimi stroški, ki jim jih nalagamo mi. Tako da se strinjam s poročevalcem, ki pravi, da bi morali predstaviti možnost, da se na bolj enostaven, koristen način uporabljajo te slavne olajšave, nekje po letu 2016, ampak res od poročevalca sem pričakoval nekoliko več odločnosti morda tudi to, da bi roke nekoliko prestavil, zlasti roke, ko naj bi začele veljati te res hude, stroge omejitve. Upam, da bomo v prihodnje še lahko govorili o teh vprašanjih, ki res obremenjujejo evropsko industrijo, predvsem avtomobilsko industrijo. Vendar ne pozabite, da tu ne gre samo za avtomobilsko industrijo, gre tudi za vse povezane industrije, naprimer za sektor proizvajanja barv, lak, lakov, tkanin in tako naprej. Cel trg je treba upoštevati. Torej, cel trg je pravzaprav odvisen od industrijskega avtomobilskega sektorja. Tu je na tisoče delavcev. Zato se ne moremo ukvarjati samo s tem, da bo končna cena vozila čim nižja. Upoštevati je treba tudi delovne pogoje v teh tovarnah. Namreč delavci pogosto delajo v služenskih pogojih, so zelo slabo plačani. Na koncu pa bi rad poročevalcu položil na srce, da res spodbudi tudi uporabo električnih vozil. Sicer nismo mi tisti, ki bi državam članicam lahko karkoli usiljevali ali nalagali, vendar bi morale države članice res omogočiti določene olajšave za električna vozila. Električna vozila že tako ali tako stanejo zelo veliko, pomembno je, da zagotovimo tudi ustrezne napajalne centre po nizki ceni. Hvala. Um... Hvala, gospod Rosi. Imam dolg seznam govornikov, 11 govornikov za naslednji krok razprave. Tako, dve minuti vsakemu govorniku, na mojem seznamu so. Mr. Leinen, uh, eh, Mrs. Lepage, Mr. Parnjo, Mr. Kramer, Mr. Lise, Mrs. Westlund, Mr. Schlitter, Mrs. McGavin, Mr. Florence and Mr. Saber. Um, and I would like to finalize that list by now. Then... Se zaenkrat eh, zaključujem seznam. Uh, gospa Groste, dve minuti, izvolite. Zidon. Gospod predsedujoči poročilo našega kolega Ulmerja gre v zelo dobro smer. Torej, potrjuje cilj 95 gramov CO2 -ja in mislim, da dobro obravnava vprašanje ciklo dve zadeve bi lahko pa vendarle izboljšali. Prvič glede o olajšav in drugič eh, pregled zakonodaje po 2020. Najprej olajšave. Ulmer predlaga spodbude za avtomobilsko industrijo, zato da investirajo v tehnologijo za zmanjševanje CO2, ja, vendar mislim, da to ni tehnološko neutralni predlog, kajti le določena vozila bi bila upravičena do teh olajšav. Sama pa je predlagala nekaj, da bi vendarle obravnavali oziroma imeli bolj um, enakomeren uh, pristop. Potem situacija po 2020. Zdaj želela bi, da gospod Ulmer razjasni svoje stališče, kaj ti piše, da bi morali revidirati predpise po letu 2020. Pravi, da bi do 31. decembra 2017 morali storiti. Menim, da ne moremo imeti takšne revizije pred 2017, to bi morali zapisati, kajti moramo počakati, da imamo eh, cikl, da dobimo prve rezultate in šele na to lahko imamo eh, pregled. Torej, zato se mi zdi preuranjeno, da bi cilje za, leto, za po leto 2020 določili pred leto 2017. Torej, Eh, predložila bom predloge sprem v to smer. Hvala. Hvala, gospod Grostet. Gospod Monk, izvolite. Mislim, da je treba najprej eh, pojasniti nesporazum. Z našim predlogom ne želimo kaznovati avtomobilske industrije ali pa eh, spraviti v nezavedljiv položaj. Ravno obratno. Gre za poskus, da avtomobilska industrija ostane na vrhu eh, konkurenčnih sektorjev. Mi nismo edini, ki proizvajamo avtomobile. To delajo Japonci, Južni Korejci in vse bolj tudi Kitajci. In v prihodnih letih bo šlo za globalno tekmo, za globalno mm, tekmovanje najboljših proizvodov. V zadnjih letih smo pokazali, da je lahko ambiciozna zakonodaja v pomoč avtomobilski industriji in da ji ne škoduje, da to ni kazen. Nekateri kolegi govorijo, da želimo kaznovati avtomobilsko industrijo, ampak to ni res. Ko smo leta 2008 določili mejne vrednosti, smo večkrat slišali enake pomisleke kot pa zdaj na enak odpor smo naleteli kot pa zdaj. Ampak v realnosti smo eh, opazili, da je avtomobilska industrija v boljšem stanju, kot pa se je takrat zdelo. In tudi v prihodnih letih bo v še boljšem stanju, kot pa zdaj. Kajti zdaj eh, živimo v času eh, novih tehnologij. Trenutno se vsi vozimo z avtomobili, ki eh, jih poganjajo sto let stari motori, torej sto let stara tehnologija. Eh, motor z notranjim zgorevanjem je nekaj, kar je staro več kot 100 let. Zdaj pa se razvijajo tehnologije za prihodno stoletje. Naš cilj mora biti, da te tehnologije kar se da eh, dobro prenesemo eh, na trge. To je naprimer tehnika gorivnih celic, potem hibridna tehnologija, električna, električni pogon in tako naprej. In mislim, da moramo zadati industriji ambiciozen cilj za prihodna leta. Tudi po letu 2020. Industrija to pričakuje in čaka, da je določimo cilj. Kar pa zadeva olajšave, moram reči, da načeloma ta sistem podpiram, ampak ne smemo ostati pod zadanimi cilji. Ehm, ta faktor eh, oziroma koeficient za naraščanje izračun je nič ali nič nič tri in to je premalo. Hvala. Eh, Hvala paš. Torej, eh, samo bi sal nekaj v tem smislu, kot je sedaj dejal gospod Lajnen, da ekonomski razvoj naše avtomobilske industrije moramo upoštevati, hkrati pa moramo zmanjšati um, emisije CO2, to mora iti z roko v roki. Nujno je, da imamo ambiciozne cilje in ki so tudi realistični. Kaj s tem želim povedati? Moramo zagotoviti, da bo koeficient našega delovanja skladen s konkurenčnostjo naših podjetij. Zato zagovarjam eh, ta predlog poročevalca. Mislim, da moramo ohraniti cilj, ki naj bo ambiciozen in nujno je, da določimo že sedaj, kaj, kakšni bodo cilji po letu 2020. Kajti, kot sem dejala včeraj, avtomobilska industrija potrebuje dolgoročne cilje. Zato sem proti temu, da bi revizijo pregleda eh, preložili iz 2014 na 2017. Moramo biti previdni, zato da ne bo prišlo do izkljena konkurence in da ne bomo dosegli ravno nasprotnega od tega, kar želimo. Moramo imeti pregledne cilje potrebujemo čim bolj točne podatke iz leta 2009 in ne iz 2006 in potem teste moramo smeti tako, da bodo dejansko skladni z realnostjo in to je tudi pomembno za potrošnike. Poleg tega pa bomo le tako dosegli svoj cilj in sicer to, da bomo res zmanjšali toplogredne pline. Lepa. Hvala, gospa Lepaš. Gospod Parnjo, izvolite. Gospod predsedujoči, dragi kolegi. V okviru tega predloga je pomembno to, da ne pozabimo, da se pogovarjamo o nečem, kar ni kazen za avtomobilsko industrijo, temveč nekaj, kar bo te industriji koristilo. Torej, tako bomo varovali tudi vse potrošnike, saj se bomo tako učinkovito borili proti eh, globalnemu segrevanju, hkrati pa bomo, eh, naš, bomo imeli čistejše avtomobile v prihodnosti. In ta predlog mora poskrbeti za enakopravnost vseh proiz, proizvajalcev avtomobilov. Zlasti za obdobje po letu 2020. Nekaj komentarjev želimo, da bi za leto 2020 uh, morali dejansko razmišljati o tem, kako razdeliti napore in podatke, moramo mora imeti realne podatke, čim bolj sveže podatke, uh, vsekako ne tistih iz 2006, zato da oblikujemo svoje ocene. Za leto 2020 potrebujemo neke cilje za vse proizvajalce, zato si želim revizijo že leta 2014, ne pa šele 2017. In nisem za to, da bi uh, eh, rešili področje uprave olajšav, kajti S tem bi razvodeneli naš mehanizem in torej ne bi dosegli cilja, ki smo si ga zastavili za leto 2020. Ja, hvala, Holger Kramer. Najlepša hvala, predsedujoči. Kolega Ulmer je oblikoval zelo dobro poročilo, ki je podlaga za nadaljne delo. Treba je pa pogledati vse argumente, ki jih je omenil in ki so jih pokomentirali drugi kolegi in kolegice. Mislim, da pri osebnih avtomobilih velja enako kot pa pri lahkih gospodarskih vozilih, za katera sem pristojen sam. Ne obstaja avtomatična povezava med nizkimi izpusti CO2 -ja, eh, voznega parka in med tržnim uspehom. Nekateri pravijo, da na ta način pomagamo industriji, da bo bolj ambiciozna. Jaz se s tem ne strinjam. Ravno obratno. Tista vozila, ki imajo najniže izpuste v, v evropski avtomobilski industriji, se najteže prodajajo tržni uspeh podjetij se gradi na premijskem razredu, ne na najmanjšem razredu. In ta vozila so že nekje na meji fizikalno možnega, sploh če govorimo o dizelskih motorjih. Kar zadeva eh, čas polt 2020. Ja, prav imaš, eh, ko praviš, um, kolega Leinen, da je bencinski motor star že več kot sto let. To je res, to je dizelski motor že več kot sto let in da smo zdaj na pragu novih tehnologij. Ampak iz takšnih in drugačnih razlogov so nove tehnologije že večkrat v preteklosti propadle. Kajti eh, vse ni tako preprosto, kot si predstavljamo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kaj bo najbolj popularen sistem, ali bo to elektrika, ali bo to plin, morda karkoli, eh, oziroma karkoli drugega. Po letu 2020 se lahko zgodi marsikaj in vse, kar danes zapišemo v dokument, so neke politične domače naloge, napravljene brez ocene učinka, brez dodatne analize. In vsi, ki govorite, da bi morali zapisati nekaj bolj ambicioznega, eh, govorite to kar tako na pamet. Saj ni jasno, katere tehnike bodo prihodne najbolj popularne in ali lahko z obstoječimi tehnologijami sploh dosežemo zadane cilje. Vsa zakonodaja na svetovni ravni eh, zvezi z izpusti CO2, -ja, eh, vsebuje veliko predlogov, ampak naša je najbolj ambiciozna. Če si ogledamo, naprimer, ZDA, seveda, Kalifornija ima ambiciozno zakonodajo, potem Južna Koreja, druge države. Ampak, če si ogledamo trend, vidimo, da je tanka linija med eh, kaznovanjem in med spodbujanjem res, res tanka. Zato moramo biti izjemno previdni in zato mislim, da je pristop gospoda Ullera celoti zelo dober. Hvala. Peter Lize. Ja. Peter Lize, izvolite. Ja, Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala tudi gospodu Ulmerju za odsotek poročila. Tudi meni se zdi zelo dobra podlaga za nadaljne delo. Številne vidike lahko podprem. Zazemam se zato, da ekološke eh, inovacije in pa olašave še naprej omenjamo. Vseeno pa to ne sme biti edino urode za doseganje cilja ne moremo zapisati kar tako neke številke v dokument in, ali pa nekih formul v dokument, kajti treba je to najprej preučiti. Tu sta pomeni dve stvari. Preskusni cikl. Včeraj smo eh, debatirali o konskem mesu. Trenutni eh, cikl za preskus osebnih avtomobilov je podoben eh, pristopu eh, teh proizvajalcev mesa, da se namesto v predpravljeno lazanjo, namesto govejega mesa, da konsko meso, potem pa se to uh, niti ne sankcionira. Testni cikl je podoben. Veliko je uh, zmede in vsakdo, ki uh, ima avtomobil, vedo, da poraba naprimer v praksi ni takšna, kot pa pravijo tehnični podatki. In zato mislim, um, da uh, si ne smemo uh, metati peska v oči. Uh, in jasno povedati, da testni cikl ni dober, da ga treba prenoviti in eh, v številnih podgledih izboljšati. Dolgoročni cilji. Meni se zdi dobro, da bi v dokument zdaj zapisali dolgoročni cilj, ki sicer ne sme biti preveč ambiciozen. Morda ga moramo v prihodnosti tudi po potrebi prilagoditi, tako kot to počnemo zdaj z 90 grami, ampak ne želim, da se nam zgodi to, kar se nam je že večkrat In sicer, da smo imeli v preteklosti prostovoljni dogovor, ki se ga niče ni držal. Potem pa, ko smo želeli prostovoljni dogovor preoblikovati v zavezojoč dogovor, to ni bilo možno, ker podpore za to ni bilo. Prosim samo, da se nam to zopet ne zgodi, kajte če bomo zdaj rekli, da ja, bomo to storili čez pet let, ko bomo videli, kakšno, kakšno bo stanje in se to ne bo zgodilo, potem bomo spet v istih težavah, kot pa smo bili v preteklosti. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. No, pogovarjamo se o tehnologiji, da bi zmanjšali emisije in pogovarjamo se o zelo tehničnih stvarih, vendar moramo se pogovarjati o tem, zakaj se o tem pogovarjamo. Zato, ker moramo zmanjšati toplogredne pline in prometni eh, sektor dejansko prispeva zelo veliko toplogrednih plinov in če bomo še naprej vozili avtomobile, potem mm, moramo imeti manj emisij CO2 iz vsakega avtomobila, če ne se več ne bomo mogli voziti z njimi. In mislim, da je 95 gramov. Ta cilj je zelo dober in avtomobilska industrija je sicer uh, dejala, da, to, da teh ciljev, ki smo jih recimo že prej zastavili, bomo nikoli dosegli, pa smo jih dosegli. Torej, zastavljanje ciljev morda ni nekaj idealnega, vendar je to rode, ki deluje. Potrebujemo dolgoročne cilje, razumem argumente, ki jih slišimo, da moramo spremeniti tesni cikl. No, kakorkoli potrebujemo dolgoročne cilje, ki jih pa se lahko spreminjamo glede na rezultate novih tesnih ciklov nima smisla, da nimamo dolgoročnih ciljev. Kajti potem bomo dobili nove tesne cikle, vendar nima smisla tedaj postaviti dolgoročnih ciljev, ker bo, oziroma kratkoročnih ciljev, ker bojo eh, proizvajalci avtomobilov rekli, da nima dovolj časa, da bi se prilagodili na nje. Zato moramo res zastaviti dolgoročne cilje. To je dobro za industrijo, pa tudi za okolje. potem mm, nišni proizvajalci. Mislim, da obstajajo eh, razlogi, da rečemo, da eh, večji avtomobili imajo eh, več emisij, vendar večje, večje emisije moramo tudi plačati. Ja. Yeah. Tako kot sem dejal že včeraj za lahka dostavna vozila, če želimo v prihodnosti prodati mobile, potem morajo biti uh, uh, učinkoviti glede goriva. No, če želimo prihodnost za avtomobilsko industrijo v Evropi, potem moramo res nekaj storiti glede naših standardov. Cili za 2020 smo skoraj dosegli že 2011. Edini razumni pristop je to, da imamo strožje cilje, sicer bomo morali kasneje to storiti veliko dražje oziroma nek, nekem drugem sektorju. Vsi proizvajalci so že na tem, da dosežejo cilje. Francija in Italija sta že pod ciljem 130 Torej, 95 se mi zdi premalo za 2000. 25 bi lahko določili cilj 60 gramov. To je nekaj, kar bi lahko skoraj vsi proizvajalci dosegli tudi brez električnih avtomobilov. Potem super olajšave. Zakaj? Super olajšave za uh, super nestroge standarde. Če želimo res uh, dobre tehnologije, potem to lahko zahtevamo, vendar ti standardi res niso preveč zahtevni, zato ne potrebujemo dodatnih olajšav. Torej, želimo spodbujati evropske inovacije, potem moramo zahtevati ambicioznejše cilje, ne pa super olešave. In če se navežem na škandal s konskim mesom, zakaj bi dovolili testni cikl, ki je goljufija? Mi pravzaprav vsakega potrošnika zavajamo, uh, 20-30 odstotkov je realnost, 20-30 eh, odstotkov več emisij je torej dejansko izpuščenih, eh, um, ko kupimo nek avtomobil. Zakaj bi še naprej goljofali potrošnike? S tem moramo uh, čim prej prenehati. Komisija, prosim, uh, začnite z novim ciklom. To je edini razumni pristop. Da me kem, izvolite. Kratko podpiram. Vse, ki so rekli, da potrebujemo cilj za obdobje po 2020, industrija se vedno pritožuje, da nimajo dovolj časa za doseganje ciljev, torej ne smemo tega odlašati. Sicer bodo rekli, ni, pre, ni dovolj časa, prepozno je. Torej, industrija ve, kakšna je njihova tehnologija, mislim, da lahko čim prej postavimo na cilj. Potem strinjam se vsem s tem, kar je dejal Peter Lize in eh, gospod Perilijo in drugi glede tesnega cikla. Poglejmo zadevo z vidika uh, potrošnika. Ko sem kupovala nov avtomobil, sem primerjala emisije CO2, vendar to je nemogoče, kajti testni rezultati so takšni, da niso skladni s tem, kar je potem res, ko dejansko vozimo uh, avtomobil, kajti ko vozimo avtomobil, so te emisije dejansko veliko više. Torej, številke ne držijo. In potem mislim, da v Evropi eh, zelo drago plačujemo in če želimo eh, torej potrošnike prepričati, da kupijo nizkooglične avtomobile, potem moramo imeti realne cilje in realne teste. Hvala. Eh. Hvala, gospa McKeven. Ja, <clears throat> Najlepša hvala. Hvala tudi kolegu Ulmerju. Hvala, gospod Ulmer, ker niste upoštevali na svetu gospoda Kelenena, kaj ti to, kar delajo, je zavajajoče. Poročilo gre v pravo smer, ampak kar zadeva to, te sanje o 95 gramih na kilometr. Kolega Kelenen je žalosten, kaj ti on ni bil tisti, ki, je, uh, ki se je zauzel za teh 95 gramov. takrat določene države in njihove industrije tega predloga niso podprli, zato tega ni bilo. Tisti, ki bo evropsko avtomobilsko industrijo zavijal v celofan, jo bo ogrožal. Mi moramo spodbujati globalno konkurenčnost in tisti avtomobili, ki bodo najboljši, ki bodo najbolj učinkoviti, bodo tudi eh, zmagovalci na tem tekmovanju. Sam sem bil v preteklosti velik navdušenec nad olajšavami. Trenutno sem nekoliko drugačnega mnenja, kajti opažam, da lahko pri tem prihaja tudi do goljufij. In zato mislim, da bi morali pri olajšavah določiti cilj dveh gramov. Se pravi, olajšave lahko imamo, ampak nihče ne sme zaradi tega dobiti več kot dva grama eh, manjerskega prostora. ACAS sicer uh, prav tako ne nasprotuje temu cilju. Pravijo, da lahko uh, dopustimo morda 2 do 3 grame več, kot pa je predvideno. Kar bazira dolgoročne cilje, morda bi lahko določili neko, eh, neki dve številki, torej najnižjo in najvišjo možno vrednost za, pre, za prihodnost. Fiat in nekateri drugi proizvajalci danes že dosegajo cilje za danes, za leto 2015, tako da to je možno. V zvezi s tehničnim ciklom pa ne bom eh, podal kakšnega komentarja. Tisti, ki zagovarjate ta tesni cikl, ki želijo to na smiseln način različi svojim otrokom, svojim vnukom, um, izvolite, ampak otroci bomo dejali Zakaj zagovarjate to neumnost? Bili ste nekaj dodatnega časa za teh svojih zadnjih par stavkov. Gospod Zebre, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Varovanje okolja eh, mora biti kar se da eh, ekonomično. Zagot, eh, torej, zavedati se moramo, da je naša avtomobilska industrija v globalnem. Eh, kontekstu. Tehnološko je danes veliko več možno kot pa v preteklosti. To sploh ni pod vprašajem. Tehnologije, ki jih danes uporabljamo, so stare več kot sto let, čeprav so prenovljene, izboljšane. Um, tega se moramo zavedati. Z novimi predpisi ne bomo spodbudili razvoja novih tehnologij bomo zgolj nakazali, katero smer naj bi se potencialno to razvijalo. Vprašati pa se moramo, kaj si želimo. Želimo avtomobile z nizkimi izpusti, eh, avtomobile, ki povzročajo manj hrupa, ki porabijo manj goriva. Kaj želimo? Jasno moramo opredeliti, kaj hočemo. Tudi pri dolgoročnih ciljih je enako. cilji morajo biti določeni tako, da ne bodo odvisni od posamezne tehnologije. In avtomobilska podjetja bodo potem razvijala po svojih zmožnostih in po lastnih interesih tehnologije, ki so jim najbolj všeč. Tudi testni cikl je nekaj, kar je zelo občutljivo. Na eni strani imamo tehnični, torej ta preizkusni cikl, na drugi strani pa vrednosti, ki jih pridobimo. To je med seboj ravnovesje. Če bomo cikl spremenili, se bodo spremenili tudi vrednosti, ampak ne vemo, katera smer. Uh, Prav tako pa se moramo zavedati, da to ne bo uh, eh, zaston, da to ne bo brez uh, posledic. Jasno moramo povedati, da bodo zaradi teh ukrepov avtomobili v Evropi dražji za vse. In naš namen mora biti, naš cilj mora biti, da uberemo srednjo pot med varovanjem okolja in med eh, stroški na drugi strani. Ne smemo pa evropskim državljanom nalagati višjih stroškov samo zato, ker si želimo mi višji standard. Hvala. Hvala. In še zadnja govornica, gospod Okon, izvolite. Merci. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, zadnja sem in veliko smo že slišali. Ne bom vsega ponavljala glede dolgoročnih ciljev in glede testnih ciklov. Glede tega smo že zdaj vse slišali, mislim, da je poročilo takšno, da omogoča ravnoteže med varstvom okolja, pa tudi med varstvom naše industrije. Naša industrija, avtomobilska industrija je soočena z globalno konkurenco in to ima seveda eh, velike, veliko pliv na našo industrijo. Zato potrebujemo odgovorno zakonodajo, kot je dejal kolega Zebr določeni predpisi danes povzročajo to, da ima avtomobilska industrija težave pri inovacijah, kajti nimajo dovolj pravne gotovosti in moramo biti previdni ravno glede tega. Torej, lahko bi še izboljšali to poročilo, vendar menim, da je poročilo res uravnoteženo. Torej, da bi dosegli zmanjšanje toplenih plinov in da pa hkrati zagotovi eh, varstvo naše industrije. Tudi tega ne smemo pozabiti. Hvala. Much, Hvala lepa, gospa Okoni. Pri avtomobilih govorimo o konski moči, vendar vidim, da sedaj obstaja še drugačna povezava med avtomobili in konji. Uh, gospod Oven iz Evropske komisije, želite besedo? Gospod eh, eh, predsedoči, da govorimo o konskih močeh pri avtomobilih, eh, konskem mesu in avtomobili in mi veseli, da, smo, da ste to razpravo s tem zaključili. Hvala gospodu Ulmer za to celovito poročilo, hvala gospodu Davisu, ki je spregovoril o evropski avtomobilski industriji. Pred leti smo imeli prostovoljni sporozum, vendar ni prišlo do nekega rezultata. Potem pa, ko smo začeli zavezujočo zakonodajo, je avtomobilska industrija dejansko zmanjšala svoje emisije s 160 na 130 leta 2011 in gotovo bodo dosegli cilj, eh, ki ga imajo zastavljen do 2015, še pred tem rokom. Zato imamo določene pomisleke glede določenih predlog, ki smo jih slišali oziroma ki jih je zapisal gospod Ulmer v svojem prišel zlasti glede super olajšav. Številni govorite, da moramo ohraniti cilj 130, da moramo ohraniti cilj 95 in da teh ne smemo ošibiti. Vendar menim, da olajšave bodo ošibile te cilje. Zakaj? Cilj 130 do leta 2015 je nekaj, kar bo prizadeto na ta način, kajti uh, prišlo bo do določenega neravnovesja. Poleg tega imamo nov kriterij za izračun olajšav, torej ta kriterij 40 km izključno z električnim pogonom. Torej to um, spreminja celotno sliko potem cilj 95, to bi tudi lahko bilo prizadeto za del lajšav. In sicer do 115 uh, eh, gramov. In to gotovo ni dober način, če imamo takšne možnosti, kot jih predlaga predlagatelj. Torej, super olešave nas eh, skrbijo, menimo, da v obdobju 2020-2030, če države članice, če 50 odstotkov držav članic to doseže, potem pomeni, da bomo zmanjšali emisije za 100 milijonov ton. Veliko je vas je govorilo o tesnih ciklih. Tu moramo biti jasni. Kar smo predlagali je, da če bi imeli nov tesni cikl, potem bi morali prilagoditi številke, morali dati neke korelacijske faktore, tako da uh, cilj 95 ne je bil strožji. Glede tega smo bili zelo transparentni in odprti v svojem predlogu. Komisija bi lahko leta 2014 uh, predlagala nove cilje glede na svetovni cikl. To je seveda dobro za potrošnike. Svetovni cikl je morda bolj reprezentativen kot trenutni sistem, kaj trenutno imamo sistem NDC, ki je star 30 let. In posodobitev sistema je seveda lahko le koristna pri poročanju o emisijah in mislim, da moramo res to čim hitreje storiti. To bo dobro tudi za potrošnike seveda s tem ne bomo škodovali proizvajalcem avtomobilov. Potem odstopanje za majhne proizvajalce, to je več uh, govornikov uh, omenjalo. Poročevalec predlaga povišanje z 500 na 1000 avtomobilov. Sem naklonjen temu, da, breme, da zmanjšamo breme za nišne proizvajalce. Vendar, če to res storimo, potem bomo izključili uh, Lotus, Alpino in druge proizvajalce, ki niso tako majhni, tako da moramo biti previdni. Potem pa še ne pregleda. Eh, dejali ste, da potrebujemo gotovost pri dolgoročnem načrtovanju. Proizvajalci potrebujejo čas za to, da se lahko prilagodijo. Pet, šest let traja za spremembo um, oblike avtomobila, deset let za spremembo motora, motorja, tako, tako da moramo imeti dovolj časa, moramo imeti čim prej oceno vpliva, da lahko postavimo cilje za obdobje po letu uh, 2020. Torej, moramo čim prej začeti z delom in tega dela vsekako ne smemo zaločevati, zato da bomo imeli čim prej rezultate za obdobje po 2020. Hvala, like... gospod Oven. Sedaj pa bi dal besedo gospodu Ulmerju, da zaključi in poda končno stališče glede tega. Najlepša hvala, predsedujoči. Nekaj stvari bi povzel. Vidim, sprememb, spremembe in novega osnutka ne vidim kot neko kazen za industrijo, ampak kot spodbudo za eh, avtomobilski sektor. Kajti moramo ostati vodilni na tem področju eh, na svetovni ravni. Olešave verjetno ne bodo obstale v tej obliki, kot sem jih omenil v poročilu. Ampak Trenutno imamo v Evropski uniji 280 milijonov vozil in samo 12 milijonov vozil je novih na leto. Se pravi, vozni park je precej star in olešave v trenutni obliki povzročijo manj kot en promil celotnega izpusta e, Evropskega voznega parka. Torej gre za zelo, zelo majhne številke. E, industriji ne ponujamo denarja ampak oblikujemo spodbude, s katerimi bi po našem mnenju industrija cilje dosegla hitreje. Če bo zaradi tega prodanih samo 10 odstotkov več novih osebnih vozil, bi dosegli pozitivno ničlo ali pa nekje malo več. Kaj ti, kot sem dejal, 280 milijonov starih vozil imamo v Evropski uniji in večina od teh ne dosega cilj je 130 gramov na kilometr. Veliko več. In pri, pred nekaj minutami smo se odločili, da bomo z ETS posegli v proizvajalne cikluse uh, evropske industrije. To je lahko dobro ali slabo, odločite se sami, ampak vidite, kakšna je obrana smer. Testni cikl lahko začnemo prenavljati jutri, brez težav komisija nam je dejala, da želi v sistem dodati nove eh, podrobnosti. Ampak, kakršenkoli že bo ta novi testni cikl, biti mora tak, da bo imel od tega koristi tudi potrošnik. Slišali smo tudi številke, eh, ki ne bi bile v preteklosti dobre za industrijo in za potrošnike, ampak morda so bile dobre samo za nekatere, ne za vse. Glede dolgoročnih ciljev želim povedati, da moramo biti izjemno ambiciozni, da si moramo zdati najbolj optimistične cilje, kar so možni, kajti moramo ostati vodilni na svetu eh, na tem področju. Ampak tu je treba upoštevati, kot sem dejal že v uvodni predstavitvi, da Če imamo več električnih avtomobilov, to še ne pomeni manjših izpustov, kajti tudi energijo oziroma elektriko treba nekje pridobiti. In trenutno jo pridobivamo v termoelektrarnah, kjer se kurijo fosilna goriva in tam nastajajo potem drugi izpusti. To je vse, kar sem želel povedati, samo komentar gospe Harms me je nekoliko zmotil. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ulmer. S tem smo zaključili z razpravo o novih osebnih vozilih. Naslednji ponedeljek, 25. februarja, je rok za predložitev predlogov sprememb. Obravnavali jih bomo 20. ali 21. marca tu na odboru, o njih pa bomo glasovali 24. in 25. aprila tudi v odboru. Na plenarnem zasedanju pa bo to nekje junija verjetno. Zdaj pa lahko gremo naprej na 10 na točko 10, na dnevnem redu klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini. Tisti, ki želite zapustiti dvorano, prosim, da to storite hitro in tiho. Besedo predajam gospe Vilmot. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti komisiji, predsedstvu sveta in poročevalcem v senci, s katerimi sem odlično sodelovala nekoliko glasna. Ja. Je. Res je, da si vsi želimo doseči dobrega dogovora čim prej, ker gre za izjemno pomemben zakonodajni akt. Vsi deležniki pravi, da je treba trenutni zakonodajni akt na tem področju čim prej prenoviti. V Evropi prosim, da dvorano zapustite kar se da Eh, hitro in tiho, kajti nadaljujemo z našo razpravo. Gospa Vilmo, te izvolite. Med letoma 2007 in 2011 je število kliničnih preizkušov v Evropski uniji bilo zmanjšano za 25 odstotkov in to ima gospodarske posledice. Bolj pomembno pa je to, da se zaradi tega zmanjšuje kakovost zdravil, kar je, v, eh, kar je slabo za pacijente zagotoviti moramo eh, ustrezne pogoje za raziskave na tem področju, še posebej kar zadeva raziskovanje na področju zelo redkih bolezni. Hkrati pa mora biti Evropska unija vodilna na področju eh, varnosti pacijentov, kajti to je v eh, javno korist in v korist znanosti. Zdaj pa želim navesti še nekaj dodatnih argumentov, zakaj sem predlagala eh, nov predlog. Komisija je predlagala uredbo na mesto direktive. V Evropski uniji poznamo veliko različnih zakonodaj na tem področju in zaradi teh različnih zakonodaj je čezmejno sodelovanje oziroma sodelovanje na evropski ravni na tem področju izjemno težko. Glede rokov za odobritev zdravil. Komisija postavlja zelo ambiciozen predlog, ampak posledično se lahko zaradi bolj ambicioznih rokov zdravila tudi dražja. Res je, da so roki postavljeni ambiciozno, ampak hkrati temeljijo tudi na najboljših praksah, v Evropski uniji. Nekateri pravijo, da so roki pred, eh, prekratki. Države članice jih želijo podaljšati. Meni pa se zdi, da to lahko sicer storimo, ampak na razumen način. Glede tega vprašanja moramo imeti res eh, zelo veliko podporo v odboru. Potem naprej. Tisti, ki eh, raziskujejo področje redkih bolezni, morajo imeti na voljo uh, več podpore, več sredstev, kot pa do zdaj. Tu gre tudi za zmanjševanje birokratskih postopkov in pri tem je treba eh, vedno upoštevati, da je zdravje bolnikov oziroma pacijentov na prvem mestu. Komisija predlaga tudi vključitev pacijentov v uh, klinično preizkušanje zdravil s tem se sicer strinjam, ampak ne vem, kakšno je znanje pacijentov, kakšne so izkušnje pacijentov eh, z, z temi zdravili. In morda gre tukaj za nekaj, kar ni tako smiselno. Glede preizkušanja v državah v razvoju, lahko povem, da se to lahko izvaja, ampak samo v tistih državah, kateri standardi so primerljivi z standardom Evropske unije. Glede preglednosti, določbe preglednosti, lahko rečem, da je to dober predlog. Eden izmed najboljših predlogov komisije in eden izmed tistih, ki bo morali zelo močno zagovarjati, eh, tu v parlamentu, pa so kazni za pozno predložitev. Večina javnega denarja, ki se vlaga v klinične študije, je namenjen zavarovanjem. In stroški zavarovanja so nesorazmerni z zahtevki. Stroški so v veliko breme manjšim državam članicam in uh, ta sistem bi lahko spremenili, kajti številne manjše države so na tem področju izjemno aktivne, naprimer Danska, Irska in druge. Kaj želim spremeniti? Spremeniti želim prvo kot prvo opredelitve. Države članice so uh, predlagale različne opredelitve, naprimer za klinične študije in za klinične preizkuse. Tu so sledile določenim um, smernicam. Predlagam torej, da se clinical study spremeni v study related to clinical uh, procedures. Prav tako uh, predlagam spremembo opredelitve pri preizkusih. Kajti, naprimer, v številnih primerjih se pri preizkusih ne uporablja eh, reprezentativna populacija. Če, se, če gre naprej za neko zdravilo, ki, ki bo verjetno namenjeno v večji meri ženskam, je treba pri preizkusih eh, zagotoviti večje število žensk med eh, tistimi, ki sodelujejo. Prav tako nima smisla, naprimer, pri zdravilu, ki je namenjeno populaciji starejših 50 let, med, pri preskusih um, zdravilo testirati tudi na populaciji mlajši od 40 let. Potem pa tudi sporno vprašanje eh, etičnosti teh postopkov. Komisija je, se je skušala izogniti uporabi besedne zveze Ethics Committee, torej odboru etični, za etiko. Saj iz določenih medijev sem razbrala um, razloge za to. Mi želimo zagotoviti uh, varnost tistih, ki sodelujejo v preskusih in pa varnost pacijentov, ki uporabljajo potem ta zdravila. Tu so tudi, tudi pomembni visoki etični standardi. Mislim, da je predlog komisije v številnih um, točkah dober. No, moj končni komentar pa se nanaša na eh, transparentnost rezultatov kliničnih preizkusov. Znanstveniki pogosto težko najdejo tiste podatke, ki jih potrebujejo za primerjavo posameznih kliničnih preizkusov med seboj veliko rezultatov preizkusov se sploh ne objavi ali pa se objavijo izjemno pozno. To pa je pomembno, kajti vedeti moramo, ali so bili preizkusi uspešni ali ne. Treba vedeti, ali so določene zdravila dobra ali morda nevarna. Glede transparentnosti komisija predlaga ustanovitev vse evropske baze podatkov o uspešnih kliničnih preizkusih, pa tudi o neuspešnih seveda. In po mojem mnenju predlog komisije ni dovolj dovršen. Sponzorje teh um, kliničnih preizkusov bi morali pozvati k temu, da se objavijo vse podrobnosti posameznega preizkusa, ne zgolj povzetek. Treba je zapisati, kako je potekal preizkus in kakšni so bili izsledki. Veliko sponzorjev je že pripravilo te, ta, eh, to vrstna poročila sploh gre za postopke za odobritev novega eh, zdravila, naprimer. Ampak zagotoviti je treba, da pred odobritvijo rezultate preskusa preverijo tudi neodvisni strokovnjaki. Ne, gre, ne bi smelo iti za to, da se eh, zakonodaja lahko izkrivi v korist nekega farmacijskega podjetja. Tu je treba zagotoviti, kot sem dejala že prej, visoke etične standarde in pa varnost pacijentov prav tako je treba zagotoviti tudi varstvo osebnih podatkov. To se je v mojem mnenju zagotovilo, kajti tukaj gre za popolnoma, eh, popolno anonimnost. Trenutno opažamo, da sponzori ne dosegajo trenutnih eh, zahtevanih ravni transparentnosti. In v tem primeru morajo države članice imeti možnost poseči v te postopke. Eh, S tem se strinjamo, e, tudi mi v Evropskem parlamentu. Upam, da se bo zdaj razvila dobra razprava, da boste podali vaša videnja in da bomo v prihodnosti lahko kar se da uspešni na tem področju. Hvala. Lepša hvala. Zdaj bomo začeli s Filipom Žuvanom, prvim poročevalcem v senci LS. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Moram reči, da je komisija predstavila zelo dober predlog uredbe. Tudi kolegica Vilmot je pripravila izvrstno poročilo. Vesel sem, da je komisija pripravila uredbo. Ne bom se spuščal preveč v podrobnosti, zakaj, kajti veste, s kakšnimi težavami se soočamo, ko sprejemamo direktive. Mislim, da ste tudi skrajšali roke. Cilji, ki smo si jih zadali, so dosegljivi. Poskrbeti moramo za to, da se bodo tudi klinične raziskave v Evropi še naprej opravljale na učinkovit način. Poenostaviti je treba delo raziskovalcev, bodi si akademskih ali tržnih, tako da gre tu za res dobro zadevo, ki jo treba podpreti. Tudi z gospod Vilmot se strinjam glede marsičesa. Ponovno je treba opredeliti, eksplicitno opredeliti pojem etičnega odbora iz večjih razlogov o tem se sicer lahko na dolgo in široko pogovarjamo. Strinjam se z njo tudi glede tega, da potrebujemo ustrezno evropsko platformo etičnih odborov. Si pa še nekaj želim. To bom tudi natančno izpostavil v tem svojem prispevku. Tri zadeve se mi zdijo res ključnega pomena v tem poročilu in mislim, da bi pri teh treh zadevah morali najti ustrezno rešitev. Najprej, kategorija bolnikov. Kar nekaj let se že spreminja pristop raziskav. Namreč treba je upoštevati tudi stopnjo tveganja, se pravi tveganje, ki ga prinašajo raziskave. To je treba unesti v predlog uredbe. Komisija namreč govori o kliničnih poskusih, low intervention z nizkim poseganjem. To je sicer zlepo in prav, ampak v praksi dve zadevi ne delujeta pri tej opredelitvi. Kot prvo, komisija predlaga, da ločimo poskuse na low intervention in tiste, ki niso low intervention, torej ki niso invazivni in ki so nekoliko bolj invazivni. Ampak vse konvencije uporabljajo drugo kategorizacijo. Kategorizacija je res nekaj bolj tehničnega, ampak ustrajati je treba na treh kategorijah. Prva kategorija so klinični poskusi, ki se nanašajo izključno na zdravila, ki že imajo dovoljenje za trženje in ki se uporabljajo znotraj tega konteksta. Se pravi, ne gre za nič novega, gre samo za to, da se v praksi preverijo klinični učinki zdravila. To je kategorija poskusov z zelo nizko stopnjo tveganja, kjer se še opravljajo raziskave in tu ne potrebujemo dodatnega tržnega dovoljenja, razen strani etičnega odbora. To je ta slavni del ena, ki ga najdete v uredbi. To je del ena, ki se nanaša na evalvacijo strani pristojnih nacionalnih organov. Ampak ta del je kar nekako sedaj izginil. Zato bi morali uvesti drugačno kategorizacijo. Pri poskusih, ki so nizkoinvazivni, se pravi, če imamo opravka, z enim zdravilom, ki ima dovoljenje za trženje in ga primerjamo z drugim zdravilom, ki ima prav tako dovoljenje za trženje, tveganje ni visoko. Nima smisla zapletati stvari. Kako so se stvari razvijale na tem področju, ko gre za low intervention clinical trials? Kot sem že povedal, komisija uvaja klasifikacijo, ki ni enaka klasifikaciji na mednarodni ravni, kar predstavlja problem. Potem pa se je tu še vprašanje posledic takšne klasifikacije oziroma kategorizacije. Se pravi, da če je nek poskus low intervention, to pomeni, da ni posledic. Se pravi, to vrstni poskusi niso zanimivi za raziskovalce. Lahko bi, naprimer, zmanjšali stopnjo zahtevnosti, ko gre za podeljevanje to vrstnih eh, dovoljen, morda tudi, ko gre za označevanje, če se uporabljajo zdravila, ki že obstajajo, ki so na voljo v lekarni, jih je treba samo konkretno označiti, da se uporabljajo tudi v kliničnih preskusih. Ampak s tem boste samo sporočili bolniku, da to vrstna zdravila ne prinaša nobenega dodatnega tveganja. Torej, s kategorizacijo imam resne težave in o tem se bo treba pogovoriti. Potem poskusi v nujnih postopkih, primerih člen 31, potrebujemo tudi člen za zagotavljanje raziskav v nujnih primerih, namreč skoraj da nemogoče je zagotavljati raziskave v nujnih primerih. Člen 31 pravi, da se raziskave lahko pravijo v nujnih primerih. Ne, člen 32 se upravičujem. Se pravi, da so to vrstni klinični preizkusi možni samo, če ni ustreznega pravnega zastopnika. To je praksi nemogoče zagotoviti. Predstavljite si, da se tu nekdo zgrudi in ima srčni napad. Se pravi, oživljati ga je treba v nekaj sekundah in vsaka izgubljena sekunda predstavlja problem. Če boste izvajali klinični preizkus, zato da boste preverili novo napravo za oživljanje, potem bi skladno s členom 32 to bilo prepovedano, razen če ni v dvorani družinski član te osebe oziroma pravni zastopnik te osebe. Se pravi, klinični preskusi bi morali biti dopuščeni tudi v tovrstnih nujnih primerih, ko bi naprimer za dovoljenje družinskega člana ali zakonitega zastopnika zaprosili nekoliko kasneje, po zaključku te akutne faze. Člen 32 odstavek 1.e pravi, da mora klinično preizkušanje pomeniti minimalno tveganje. Ampak kaj to pomeni? Če gre za možgansko kap, naprimer, ko se zamaši arterija v možganih. Pred 20 leti nismo imeli zdravila. Danes imamo na voljo zdravilo, ki sprosti pretok in možgani ponovno lahko dobijo kisik. Ravno zaradi kliničnega preskušanja v nujnih primerjih smo prišli do takšnega zdravila. 90 odstotkov oseb ima koristi od tega, kaj ti po takšnem napadu niso paralizirani. Minimalno tveganje je koliko potem? 10 odstotkov. Če boste omenjali minimalno tveganje, je to treba sorazmerno določiti skladno z koristjo, ki jo takšno klinično preizkušenje prinaša. Dovolj dolg sem že bil, gospod predsedujoči. Še nekaj bi rad vzpostavil. Javnost ima seveda na voljo ustrezno poročilo, ampak pomembno je, da je poročilo celovito. Gospa Vilmot, omenjate nekoliko bolj tehnično določbo, kjer piše, da je treba takšno poročilo zapisati skladno standardom ICH3, kar je res kompleksen projekt. Akademiki bi morali spisati takšno poročilo, s tem pa bi res stvari zapletli. Tako da bi lahko sicer zagotovili bolj celovito poročilo, kot to predlaga komisija, vseeno pa tako daleč, kot predlagate vi, ne bi smeli iti, ker bi imeli s tem težave. Lahko pa usporedno seveda zapišemo, kot ste sami rekli, da je treba vse podatke dati na voljo tistemu, ki želi sodelovati v takšnem preizkušanju. Se pravi, javnosti je treba zagotoviti celovite podatke, ampak pri kliničnih preizkušanjih so vsi podatki seveda razpršeni na tisočih straneh, ali bomo javnosti res dali na voljo na tisoče strani, objektivno gledano to ničemu ne služi. S tem preglednost ne bo nič večja. Sem zaključil. Hvala. Hvala lepa, gospa, gospod Žuvan. Preostale govornike res lepo prosim, da so nekoliko krajši v svojih prispevkih, sicer nam bo zmanjkalo časa danes do povdne. Antonija Parvanova je naslednja. Hvala, predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila Gleni in ji čestitela za osnutek poročila odličenje. Mislim, da je upoštevala vse tisto, kar je zapisano v predlogu uredbe. Moja skupina v celoti podpira ta predlog, ker je zelo dobro tudi predstavljen. Poročevalka je opravila dolg proces posvetovanja. Mislim, da je to poročilo zelo dobra podlaga za doseganje zastavljenih ciljev glede osnutka poročila, ki ga danes obravnavamo, pa moram reči, da, vesel, da sem vesela sprememb, ki jih je poročevalka unesla glede kvalifikacije, glede vloge etičnih odborov, glede potrebe po tem, da so bolniki v celoti obveščeni, da je treba poštevati tudi njihovo dobrobit in kakovost življenja. Potem je tu še vprašanje sodelovanja posameznikov in ranljivih skupin v kliničnih preskusih, skupina ALDE podpira prvotni predlog komisije glede časovnice za odobritev, glede sistemov spreminjanja, glede kliničnih preskusov v tretjih državah. Sedaj bi spostavila tiste točke, kjer potrebujemo res optimalno rešitev strani parlamenta. Najprej etični odbori. Povedala sem že, da se strinjam s pojasnili, z dodatki poročevalke namreč želimo zagotoviti, da tisti, ki trdijo, da so etični odbori pozabljeni, v zmoti. Strinjam se s predlagano uredbo in delitvijo v uredbi. Etične odločitve treba sprejemati na nacionalni ravni. Nobeno klinično preskušanje se načeloma ne bi smelo začeti v državi, kjer ni bil odobren nacionalni etični odbor to lahko sicer še nekoliko pojasnimo, ampak govorimo o vprašanju subsidijarnosti, kar pomeni, da če se vzpostavlja etični odbor na nacionalni ravni, odločitev v zvezi s tem ne bi smela vplivati na proces, ki vpliva v drugi državi. Razprava o tem vprašanju bi se morala nekoliko umiriti. Mi zaupamo seveda v delo, ki ga upravlja etični odbor na nacionalni ravni v Uniji, zato s tem v zvezi podpiram predlog Glinis namreč da se spodbuja sodelovanje med etičnimi odbori, da se spodbudi izmenjava najboljših praks. Seveda je treba pred odobritvijo medicinskega proizvoda stvari ustrezno preveriti in no, vse zadnje se bo to potem tržilo posod po Evropi, upoštevati pa je treba klinične preizkuse, ne glede na to, kje so bili opravljeni. Mislim, da smo v tem poročilu obravnavali tudi izjemno občutljivo točko. Namreč zanima me, kaj ima poročevalka v mislih, ko pravi, da je treba zagotoviti poročilo o kliničnem preskušanju, komu naj posredujemo informacije, kakšne informacije treba posredovati. Še eno vprašanje, kakšne cilje bi si morali zadati na področju razpoložljivosti podatkov in preglednosti. Kaj lahko razkrijemo pred izdajo tržnega dovoljenja in potem, ko je bilo tržno dovoljenje izdano. Oziroma, kaj lahko objavimo takoj po zaključku preizkušanja, komu naj damo na voljo informacije in katere informacije. Mislim, da splošno javnost ne bi smeli zasuvati z surovimi podatki preko spleta, ker to prebivalcem ne bi koristilo. Lahko pa bi to vrstni neobdelani podatki bili koristni z vidika dolgoročne zdravstvene perspektive, zato bi morali biti na voljo tudi neodvisnim raziskovalcem. Biti moramo izjemno previdni tudi glede informacij, ki jih razkrijemo še preden je podeljeno dovoljenje za trženje. S tem bomo preprečili konkurentom iz tretjih držav, da bi zlorabili naše dosežke. Potem pa je tu še vprašanje varstva podatkov in zasebnosti, kako se bodo hranile informacije, ki se bodo kasneje dajale na razpolago pozdravljam stališče komisije s tem v zvezi. Veliko dela trenutno opravlja tudi EMA. Zato bi morali tudi delo Evropske agencije za zdravilo ustrezno upoštevati. Na koncu pa bi rada na kratko omenila še nekaj zadev. Zakonodaja z področja farmakovigilance. Ta zakonodaja obstaja, treba jo je upoštevati tudi, ko gre za klinične preskuse po tem, ko je bilo izdano dovoljenje, po tem, ko je bil odobren generičen proizvod. Predvsem pa morajo vsa zdravila prinašati minimalno tveganje. Hvala. Hvala lepa. Gospa Auken iz zelenih. Stor tak til uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila kolegici Vilmot za izčrpno opravljeno delo. Mislim, da je to zelo dobra podlaga za nadaljne delo. Na začetku bi rada povedala, da so rezultati kliničnih preizkusov, če so leti uspeli ali ne v lasti človeštva, ne pa posameznih družb ali raziskovalcev. Na no, vse zadnje so posamezniki dali svoje telo na razpolago z namenom, da bi izboljšali zdravje ljudi. Ni dovolj etično, niti moralno, če bi prepustili vodilno vlogo komercialnim interesom, pri tem pa bi kar pozabili na posameznike, ki so sodelovali v kliničnih preskusih. Mislim, da bi ta vidik moral biti bolje odražen v celotni uredbi. No, vse zadnje imamo sedaj zgodovinsko priložnost, da nekaj storimo za to, da se bo to načelo spoštovalo. Na milijarde bi lahko privrčevali s pomočjo te uredbe. Je pa res, da bi lahko privrčevali tudi na tisoče življenj, če bomo sprejeli dobro uredbo. Na to ne smemo pozabiti. Sama sem sodelovala tudi v delegaciji, ki je obiskala Agencijo za zdravila v Londonu. In čeprav razumem, tudi ima gleda na ta vprašanja na enak način. Tudi njih ne zanimajo poslovne tajnosti zanima jih predvsem javno zdravje, to jim je v ključnem interesu. Ni gospodarstvo tisto, ki bi moralo biti prednostno. Mislim, da bi ta industrijski sektor sedaj vendarle moral dati na voljo rezultate, do katerih pride na teh preskusih. Ta industrijski sektor nam pošilja veliko elektronske pošte, kar pomeni, da se zanima za to, da bi bil bolj odprt, bolj pregleden. Če to drži, potem je to izvrstno. Dobro bi bilo, če bi tudi ta industrijski sektor bil končno pripravljen delovati kot dober učenec in spoštovati vse konkurenčne pogoje če to drži, potem moramo storiti vse za to, da obranimo tudi njihov interes. Sami pravijo predstavniki tega sektorja, da se zauzemajo za preglednost, za odprtost. Mi si želimo celovito razkritje podatkov, tudi neobdelanih surovih podatkov. Nekateri pravijo, da bi s temi podatki lahko kdo manipuliral, vendar če bodo ti podatki na voljo v elektronski obliki, potem bo vsak imel dostop do teh podatkov. Je pa treba seveda treba zagotoviti vse za to, da obranimo interese, ki jih je postavila naša poročevalka. Mislim, da bi morali čisto vsi imeti dostop do podatkov o posameznih študijah in preskusih. Mislim, da je novinar Guardiana, ko je preiskoval te podatke, ugotovil, da so antidepresivi privedli do povečane stopne samomorilnosti pri mladostnikih. To je celo objavil. In to je dobro, da je objavil. Namreč, če depresivnim mladostnikom dajemo to vrstna zdravila, lahko pri njih sprožimo tudi samomorilnost. Se pravi, je lahko poraba takšnih zdravil smrtonosna. Če mi ne bomo kot politiki upravljali dela, kot ga je upravil ta novinar, potem nismo nič vredni kot politiki. Univerzam in ostalim je treba povedati, da je treba spodbujati dobre raziskovalce, dobre preizkuse in študije predvsem pa bomo seveda mi podpirali človeška življenja. Še vprašanje etičnih odborov, veliko stvari smo že slišali glede tega. Rekli, smo, rekli so mi, da je Bundestag v Nemčiji razpravljal o tem vprašanju, torej o etičnih odborih. Mislim, da bi morali biti veseli zaradi tega. Torej nekaj bi se morali naučiti tudi iz tega, kar piše v tem poročilu. Ne bom predolga. Upam, da se bomo uspeli osredotočiti na ključno vprašanje. Namreč gre za posameznika, gre za ljudi. To je pomembno pri kliničnih preizkusih. Če bo prišlo do, naprimer, uporabe ponarejenih zdravil, kot je bil tamiflu, potem bomo morali nositi tudi gospodarske posledice. In to je pravi škandal. Niso pa ključne samo gospodarske posledice, tudi, temveč tudi posledice za zdravje ljudi. Hvala. Um. Hvala, gospa Avkan. EKR, poročevalec v senci Kabernoh, ni v dvorani. Ana Rosbach ga bo nadomestila. Izvolite. Vi ste zagovarjali kam med danske veje fosed. No, glede na to, da vsi govorijo dansko, bom tudi sama nadaljevala v danščini kolega danes nažalost ni z nami, pravi pa, da se v celoti strinja za usmeritvijo poročevalke. Vseeno je sam želel unesti nekaj sprememb, zato je tudi predložil predloge sprememb. Bi pa rada kolegici Alkar rekla hvala. Strinjam se z vami, upam, da bodo res predstavniki farmacevtske industrije ostali zdravi, da ne bodo nikoli zboleli, kajti oni so odgovorni za številne pomankljivosti, ki se pojavljajo v tem sektorju. Res je, da smo se ukvarjali tudi z drugimi vprašanji v tem odboru, naprimer s konjskim mesom in tako naprej, ampak sama nekoliko zmedeno opazujem razpravo o tem, kaj se dogaja s ponarejenimi zdravili in s koristmi, ki jih imajo nekateri na tem področju. Namreč tudi predstavniki v industrijskem oziroma farmacijskem sektorju lahko zbolijo in jemljajo takšna ponarejena zdravila. Hvala, gospa Rozbah. Gospa Suzan, v imenu GUE. Obrigada, predsednik. Eh, eu gostaria, neste assunto que é tão complexo, Hvala lepa, gospod predsedujoči. To vprašanje je izjemno kompleksno, obširno. Osredotočila bi se na dve zadevi, na etiko in na preglednost. Moja skupina meni, da je predlog komisije, torej prvotni predlog komisije, ki ga danes obravnavamo, korak nazaj v primerjavi z načeli, ki smo jih podprli na področju medicinskih raziskav. Nisem jaz tista, ki to ugotavlja, temveč je to storila World Medical Association. To je mnenje te organizacije. Mnenje je ta organizacija poslala ne samo meni, temveč verjetno tudi ostalim kolegom. Zagotovo nisem edina, ki je prebrala in dobila to mnenje. In to združenje pravi, da je predlog Evropske komisije nepopoln, zato ker ne upošteva temeljnih etičnih načel, ki so zapisana v hlesniški izjavi. Predlog komisije ni dovolj jasen, zlasti ko gre za predhodno odobritev kliničnih preskusov strani etičnih odborov, ki so neodvisni se pravi predhodno odobritev ste spustili v svojem predlogu komisija. Po drugi strani pa naj bi EUREK, torej Evropska mreža etičnih raziskovalnih odborov, torej zelo pomemben organ, trdil, da ta predlog ne upošteva potrebe potem, da se etični odbori jasno izrazijo glede posameznih vprašanj. Več sorodnih vprašanj se veže na ta ključna vprašanja, še posebej naprimer možnost opt-outa strani držav članic. Možnosti opt-outa so predvsej omejene, pri tem se ne upošteva etičnih vprašanj, o tem se sploh ne razmišlja. Zato se bojim, da obstaja tveganje, da bodo sponzorji kliničnih preskusov te preskuse izvajali v državah, kjer so zahteve nižje. Kaj ti država članica je tista, ki sprejme odločitev glede kliničnega preskusa in to mnenje potem seveda zavezujoče tudi za ostale države. Koliko časa bodo imele na voljo države, da ovrednotijo posamezne predloge za klinična preskušanja. Po mojem mnenju je ta časovni okvir prekratek, s tem se bo zapletel celoten proces, ogrožen bo protokol in ogroženi bodo tudi tisti, ki se bodo deležili takšnih kliničnih preskusov. Stvari je treba jasno zapisati črno na belem. Seveda ne govorimo o nujnih primerjih, temveč o načrtovanih kliničnih preskusih. Obveščeno soglasje je tisto, kar je pomankljivo obdelano v predlogu komisije. Več kolegov je omenjalo tudi preglednost, predvsem pa potrebo potem, da se zagotovi dostop do podatkov in do rezultatov. V mislih nimam samo nekega povzetka podatkov, temveč do vseh podatkov, ki izhajajo iz kliničnega preskusa. S tem v zvezi je povezano tudi vprašanje varstva podatkov, to je treba zagotoviti nedvomno. Ključnega pomena pa je, da javnost, zlasti pa raziskovalci, dobijo dostop do podrobnih rezultatov preskusov, ne samo do nekih povzetkov. Evropska komisija v svojem predlogu uredbe pravi, da so se klinični preizkusi precej zmanjšali številčnostno gledano, odkar je začela veljati direktiva. Pomembno je, da tisti, ki to navajajo, tudi konkretno dokažajo s številkami te trditve. Zato sprašujem komisijo, če nam lahko te informacije posreduje in svoje trditve utemeli. Če komisija govori resnico in o tem ne dvomim, jo sprašujem, kako naj bi potem etični odbori spodbujali klinične preskuse ni niti etično, niti razumsko, niti humano trditi, da če se zmanjšajo etični standardi, lahko s tem nekaj pridobimo. Mislim, da ne. Kolegici poročevalki bi rada povedala, da se. Strinjam z njo, res je sicer, da je bilo vloženih kar nekaj predlogov spremen, poročevalka se z nekaterimi strinja, z drugimi ne, tudi moja skupina je vložila določene predloge sprememb. Mi smo pripravljeni sodelovati z ostalimi poročevalci v senci in s poročevalko, ker želimo izboljšati besedilo poročila. Mislim, da bi ta uredba lahko bila dobra, da bi lahko obranila etična načela na področju kliničnih preskusov in zagotovila varstvo posameznikov. Namreč tistim, ki sodelujajo v kliničnih preskusih, je treba zagotoviti določena jamstva in to bi moralo prevladati nad vsemi ostalimi argumenti. Zaradi tega bomo seveda tudi mi storili vse, da se sprejme en predlog, ki bo zagotovil vsa ta načela. mislim, da se ne bi smeli znajti v položajih, kot so jih izpostavili kolegi iz Emehala. Hvala še zadnjih sedem govornikov. Na voljo imamo 40 minut za to vprašanje in še za tri točke, ki so nam ostale na dopodanskem dnevnem redu. Čas za govorom bom omejil na dve minuti. Peter Liza je prvi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. še enkrat podarjam, da bi morali čez čas eh, posameznega prispevka omejiti na začetku eh, posamezne točke na dnevnem redu in ne nekje v mestu, kot pa zdaj. Zahvaljujem se poročevalki in pa ostalim eh, poročevalcem v senci. Poročevalka je dejala, da obstajajo številni prispevki v medijih, ki kritizirajo predlog komisije. Ampak kritika ni upravičena, kajti predlog komisije vsebuje tudi številne dobre stvari. Ko pa predlog preberem, ko se pogovarjam s strokovnjaki, naprimer eh, z Združenjem nemških zdravnikov ali pa tudi z Združenjem evropskih zdravnikov, mi je jasno, da predloga v tej obliki ne moremo podpreti, kajti moramo ga spremeniti. Ne bom glasoval za ta predlog, če v njem ne bo zagotovljeno varstvo tistih oseb, um, ki za to varstvo ne morejo poskrbeti same. Leta 2010 smo na dolgo in široko razpravljali o podobnem predlogu, kjer je bilo govora o kliničnih testiranjih na otrocih in na uh, ljudeh z zaševnimi motnami. Takrat smo to prepovedali. Komisija pa je zdaj um, pravila na tem področju nekoliko uh, razrahljala. S tem se ne strinjam. Se pravi, to je treba spremeniti. Treba je ponovno unesti pravno podlago iz leta 2010. Kar zadeva odbore za etiko, se strinjam z gospod Parvanovo. Tudi to moramo bolj jasno opredeliti. Prav tako pa moramo tudi izboljšati sodelovanje med vodilno državo članico v posameznem testiranju z ostalimi državami članicami, ki pri tem sodelujejo. Če naprimer ena država članica, vodilna država članica ne podpira neke spremembe, vse ostale manjše države morda pa spremembe podpirajo, potem spremembe ne bo, če večja država to zahteva. To je treba spremeniti. Prav tako pa bi morali imeti um, na voljo več časa za preučitev in za razpravo o predlogih sprememb. Hvala. Eh, Kristel Šalomov. Hvala lepa. Kristel. Hvala lepa, se bom skušala držati dveh minut, ki ste mi jih dodelili. Hvala lepa, gospe Vilmot, pripravila je izjemno dobro poročilo, uravnoteženo poročilo, ki krepi varnost potrošnikov oziroma posameznikov, ki sodelujejo v kliničnih preskusih, sočasno pa zagotavlja tudi večjo učinkovitost vrstnih preskusov. Strinjam se s tistimi kolegi, ki zahtevajo več preglednosti pri kliničnih preskusih. Zdi se mi, da bi morali objaviti rezultate kliničnih preskusov, s tem se strinjam, lahko pa bi storili še korak dlje od tega, kar predlaga poročevalka. Strinjam se z gospod Avken, ki pravi, da bi morali zagotoviti tudi dostop do neobdelanih podatkov, ne samo do rezultatov študij, temveč tudi do neobdelanih podatkov. Vem, da se tu pojavljajo potem tudi komercialni interesi in da poteka razprava o tem, vendar bi morda vsaj raziskovalcem lahko zagotovili dostop do takšnih podatkov. O tem bi se v vsakem primeru morali še pogovarjati. Bovniki, državljani imajo pravico do dostopa do tovrstnih podatkov. Mislim, da gre to poročilo res v pravo smer in zagotavlja večjo preglednost. Hvala lepa, Korin Lepaš. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko stvari smo že slišali. Etične odbore treba ponovno spostaviti, to je absolutno nujno. Potem roki, roki so absolutno prekratki implicitne odločitve se bodo sprejemale, ne da bi se države članice izrekle glede tega. Če je bilo izdano odobrenje strani etičnega odbora, mora to biti sprejeto tudi drugot. Potem, kdo je finančno odgovoren pri teh preskusih? Farmacijska podjetja, ki dajejo tretjim akterjem v izvajanje to vrstne preizkuse, bi s tem postala povsem neodgovorna. Nujno potrebno je, da natančno opredelimo tudi zgodnje odkrivanje neželenih učinkov in vseh ostalih neželenih učinkov. V Evropi smo imeli dovolj težav, zato bi morali biti izjemno pozorni na to. Še zadnja zadeva odvračati je treba izvajanje neetičnih poskusov v državah v razvoju in v tretjih državah. Hvala, predsedujoči, mislim, da se je držala do trenega časa za govor. Hvala. Hvala, gospa Lepaž, François Grostet. Hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da smo zelo veseli, da se pripravlja uredba, vsaj glede na direktivo, ki je trenutno veljavi in ki je res katastrofalna število kliničnih preskusov v Evropi se je zmanjšalo, to je resen problem. Dve zadevi ste tu pomembni. Najprej tehnični in znanstveni vidiki, ter potem še etični vidiki. To je vse povezano s subsidijarnostjo. Glede etičnih odborov se vsi strinjamo. Mislim, da ne bi smeli voditi razprave, ki bo ohromila vse skupaj. Mislim, da se vsi strinjamo z etiko. Je pa res, da moramo biti skladni z duhom besedila. Potem sorazmernost, tveganje, preskusi. To je dobro. Imamo torej preskuse z nizko invazivnostjo, s tem bi zmanjšali tudi upravno breme pri tovrstnih poskusih, kar je dobro. Predlog uredbe večkrat predvideva, da če različni organi ne dajo svojega odgovora, to pomeni, da tiho privolijo To je mehanizem, ki se meni zdi zanimiv. Glede dostopa do podatkov, da, preglednost je nujno potrebna, vendar preglednost, ki sočasno spoštuje tudi interese raziskovalcev. Se pravi, javne informacije, javno objavljene informacije morajo seveda biti takšne, da ne razkrivajo tajnih podatkov, ker bi lahko prišlo do nelojalne konkurence, do stigmatizacije udeležencev Zaradi tega bi se lahko sprožili postopki, ki veliko stanejo, predvsem pa je treba poskrbeti za pravico do intelektualne lastnine. Redke bolezni, izjemno redke bolezni. V teh primerjih je težko voditi klinične preskuse, zato ker za vsako posamezno redko bolezen imamo na voljo dovolj bolnikov, poleg tega so leti geografsko zelo razpršeni. Stopne prevalenčnosti neke bolezni bi morali biti bolje upoštevane, v tem besedilu namreč države članice dajo prednost določenim kliničnim preskusom. Res ustrajam na teh izjemno redkih in redkih boleznih. Govorili smo tudi o pediatriji. Na področju pediatrije se pojavljajo izjemno redke oblike raka, za katerimi zbolijo izjemno mladi otroci. Mislim, da bi tudi na teh področjih morali zagotoviti klinično preizkušanje. Uh, uh, Vaše pošlje gre v pravo smer, vendar želim si še več mislim, da smo uh, videli številne negativne posledice in da je res uh, potrebno imeti več transparentnosti, več preglednosti. In mislim, da moramo torej, se držati ciljev, ki jih vse, eh, torej, moramo kazalce vse upoštevati. In potem glede podskupin podskupine moramo takoj določiti, ne pa da kasneje uh, eh, določimo neke podatke, ki jih uh, zaradi statističnih naključij uh, dobimo. Ne, vnaprej moramo uh, določiti podskupine, ne pa da še potem, ko dobimo rezultate, določimo podskupine potem podizvajalci študije, ki se izvaja tudi država. Glede tega tudi potrebujemo pravila. Če želimo potrditev nekega zdravila v Evropi, potem mora imeti enako verilnost, ne glede na to, kje se eh, študije izvajajo. Torej, če neko tableto tržimo v Evropi, potem morajo veljati enaka pravila, ne glede na to, kdo in kje izvaja študijo. Torej, Uložili bomo predloge sprememb in če jih bomo sprejeli, potem mislim, da bomo imeli morda bolj znanstveni pristop v Evropi, kajti dan današnji se pogosto zgodi, da statistična naključja uporabimo za to, da se nekaj potrdi ali stori. In skrbi me tudi to, Torej, ko se zgodi, da neko zdravilo uporabimo za nek drug namen, kot je predpisano. V takšnih primerih bi tudi potrebovali rezultate eh, na različne podskupine. Torej, tudi če nekih zdravila ne upravimo za nek namen, temveč za nek drug, moramo imeti vse podatke. Gospod Podzeva. Najlepša hvala predsedujoči. Mislim, da se vsi strinjamo, da je varnost pacijentov na prvem mestu, tudi pri tej novi direktivi. In če pacijenti sami ne more odločati uh, eh, o svojih interesih, mora to za njih početi njihov zagovornik. Postopke moramo tudi um, oblikovati tako, da bo čim manj neznank v njih. In stroške morajo nositi sponzorji tisti, ki si želijo rezultatov testiranja določenega zdravila. To pa ne pomeni, da, ne bi, da, da bi morali uverati sodelovanje eh, različnih podjetij, deležnikov v teh postopkih. Osrednja baza podatkov oziroma omrežje baze podatkov je tu izjemno pomembno komisija bi si morala to še enkrat ogledati, tudi morda s pomočjo naših predlogov sprememb. Kajti sistemi treba še dopolniti, tako da bodo rezultati testirani na voljo kar se da širokemu krogu uporabnikov. Pomembno je tudi upoštevati dejstvo, da se človeško znanje podvaja uh, v roku recimo enega desetletja, da se v roku desetletja podvoji. Uh, in da je treba ta napredek eh, upoštevati tudi na farmakološkem področju in ga nekako uh, dati na voljo ljudem. Postopke je treba tudi, oziroma poskuse je treba tudi ohraniti v Evropski uniji, kajti ne zdi se mi pravilno se postopke na nek način izvaža v tretje države. Tako iz gospodarskih, kot tudi iz um, etičnih razlogov tega ne podpiram. Zato se mi zdi, da bi morali trend pravzaprav obrniti. Pomembno je tudi, da se, pacienti, eh, da se pacijente vplete v te postopke, da se jim da na voljo vse potrebne informacije. To je izjemno pomembno in morda tega v besedilu ni. Ta vidik bi morali še bolj jasno opredeliti. Hvala. Hvala, gospod Zebr. In zadnja govornica, gospa Hübner, izvolite. Dziękuję bardzo. Poruszamy bardzo ważne kwestie. Lepa, to je zelo pomembna tema, klinični poskusi. E, to mora biti povsem pregledno in tudi e, morajo potekati skladno z postopki, ki so naprej določeni. Pogovarjamo se o patologijah govorimo o postopkih, ki jih je treba upoštevati pri kliničnih poskusih. In te poskuse morajo izvajati raziskovalni centri, ki imajo dobrito za to, ne pa neke kriminalne združbe. Torej, zadeve mora biti res transparentne. Ne moremo reči, da so farmacevtska podjetja za vse kriva. Moramo se soči na, na pacijente, na poskuse, na to, kdaj se odobrijo poskusi in moramo tudi urediti vprašanje dostopa do podatkov. Vse informacije, če jih razkrijemo, to lahko tudi prestraši potrošnike. Zato moramo biti zelo previdni, ko gre za klinične poskuse. Če govorimo o splošno dostopnih rezultatih, to pomeni, da bi lahko vsakdo pravčeval eh, na internetu vse v zvezi s kliničnimi študijami. Vendar morda gre za nekoga, ki je neuk in ne bo razumev, kakšne posledice ima lahko to zdravilo na njegovo zdravje. Le specialist lahko to res razume in to oceni. Zato menim, da moramo klinične študije podrobno proučiti, vendar moramo se zavedati, da to vendar niso kriminalne uh, dejavnosti. V European... imenu Evropske komisije bo spregovoril gospod Hiss. Izvolite. Much, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa uh, gospe poročevalki, gospe Vilmot za to poročilo. Njeno uh, poročilo je skladno z našimi eh, cilji, da bi spodbujali klinične študije v Evropski uniji, da bi zmanjšali uh, upravno breme in da bi ohranili čim večjo raven uh, varstva bolnikov, ki sodelujejo v teh študijah. V svojem poročilu nas je spomnila tudi na to, da klinične študije ne izvajo le farmacijska podjetja, temveč tudi znanstveniki, akademiki in moramo zagotoviti, da vsi, ki sodelujejo pri kliničnih študijah, lahko izvajo te študije. Potem glede konkretnejših eh, predlogov. Eh, hvala za predlagano časovnico glede odobritve kliničnih študij in tudi hvala za predlog, da bi imeli sistem preverjen na nacionalni ravni. Torej, Pomembno je vedeti, da zavarovanje je pogosto zelo drago, zlasti za akademski svet in to je ne skladno glede na sredstva, ki jih imajo na voljo znanstveni inštituti. Prav tako podpiramo predlog gospe Vilmotove glede vprašanja etike. Torej, da moramo to upoštevati pri odobritvah. Prišlo je določenih nesporozumov v preteklosti komisija ni nikoli želela izključiti teh vidikov, kot je rekla poročevalka. Potem eh, varstvo mladoletnikov, ranljivih pacijentov. Predlog sledi temu, kar piše v obstoječi direktivi. Torej, ni nobene spremembe torej razpravo v parlamentu iz leta 2010 smo upoštevali svojem predlogu. Potem vprašanje preglednosti. Strinjamo se s poročevalko, da potrebujemo podatke, da potrebujemo pregledne podatke, vendar tu sta dve zadevi. Preglednost študij in drugo vprašanje je preglednost podatkov na splošno recimo, ko gre za neke podatke, ki jih dobimo iz znanstvenih študij. Kar zadeva študije, naj povem, da komisija podpira EMO pri svoji politiki, da uh, razkriva podatke potem, ko da neko zdravljeno na trg. Glede predloga naj povem, da se pogovarjamo glede transparentnosti podatkov iz raziskav. To je zelo pomembno. Pomembno je, kaj bi moralo biti na voljo javnosti eno leto po študiji, koliko podatkov naj se objavi. In komisija bo proučila predlog poročevalke, vendar moramo imeti v mislih, da pravila, ki jih oblikujemo, bodo veljala ne le za velika farmacijska podjetja, temveč tudi za majhne znanstvene inštitute. Potem je tu še vprašanje, v katerem formatu se podatki pošljajo EMI ali nacionalnim organom. In še nekaj glede redkih bolezni in študij na tem področju. Največ, kar lahko storimo, je to, da zagotovimo harmonizacijo za vse evropske eh, študije, kajti pacijentov v teh študijah eh, ni veliko in jih vključimo v več centrov. In torej na ta način lahko omogočimo sodelovanje pacijentov v takšnih študijah. In komisija meni, da bomo imeli na podlagi tega poročila konstruktivno razpravo s parlamentom in upam, da bomo imeli eh, skupni dogovor še pred volitvami. Riz. Hvala, gospod Riz. Sedaj pa vračam besedo gospe Vilmot. Izvolite. Thanks, Na kratko vem, da nima dovolj časa, vendar res hvala vsem, ki ste spregovorili, še posebej poročevalcem v senci. Mislim, da imamo široko osnovo za soglasje. Imeli smo že več sestankov, predem sem napisala poročilo in mislim, da se bolj ali manj strinjamo in vsi si želimo dobro zakonodajo več razhajanje, seveda, vendar glede tega bomo sodelovali z veseljem, bom vsemi se pogovarjala, da bi torej dosegli napredek odbori za etiko. Upam, da sem, tem, da sem zadovoljila pričakovanja ljudi, kar zadeva časovni so večina podpira komisijo. Komisija je pripravila dobro, dober predlog in mislim, da ima dobro pogajsko izhodišče. Moramo upoštevati, da bodo države članice vedno želeli daljše časovnice, ampak če bomo časovnice podaljšali, bo, se bo čas zelo razvlekel in to ni dobro, tako da mislim, da se moramo držati predloga komisije glede časovnic. Potem vprašanje transparentnosti, preglednosti. O tem smo imeli veliko razprave, tudi v medijih se o tem govori, deležniki govorijo o tem. Skratka, to je veliko vprašanje. Iz današnje razprave lahko vidimo, da nekateri menijo, da poročilo klinične študije je preveč, drugi menijo, da moramo vse svoje podatke dati na voljo. Klinične študije, poročilo o klinični študiji je dober kompromis, to je mednarodno sprejet način obravnave transparentnosti, takšno pa še treba pripraviti in poleg tega imajo povzetke, torej povzetke bi javnost lažje razumela. Nekateri pravijo, da so te študije zelo zapletene. Da, to je res, vendar vsak, vsaka taka študija ima tudi povzetek. Torej, to se mi zdi primeren kompromis. Nadaljevali bomo z razpravami in upam, da bomo imeli produktivno razpravo. Vsem počasem v senci bi rada povedala, da če bi se želeli pogovarjati o čemer, koli prosim, stopite v stik z mano, tako da bomo se o tem pogovarjali, da bomo prišli do širokega soglasja, tako da bi še v tem sklicu to lahko sprejeli. To bi bilo res dobro, če bi nam to uspelo. S tem bi pomagali tako uh, eh, pacijentom, kot tudi kliničnim raziskavam na splošno. Hvala. Hvala, gospa Vilmot. Preden dam uh, rok za predloge spremem, gospod Lize, izvolite. Ja, samo še nekaj. Eh, rok za vložitev predloga spremem bi morali prestaviti nekam naprej. To je vprašanje tudi za koordinatorje, ampak komentar za gospoda Risa imam. Preberite besedilo. Direktiva iz leta 2001 govori o zaščiti otrok in drugih oseb, ki eh, se ne morejo pravno zastopati. Na drugačen način, kot pa to ureja vaš predlog. Če dva oba predloga primerjamo, vidimo, da gre za drugačno besedilo. In strokovnjaki, ki se na to spoznajo, pravijo, da gre v novem primeru za oslabitev besedila. Prosim za jasnost ne gre za prepis besedila, gre za spremembo. Besedilo je eh, eh zdaj oslabljeno. In jaz še enkrat podarjam, da treba ponoviti oziroma prepisati besedilo iz direktive 2001 v popolnosti. Hvala. Mrs. Wilmot, can, can you comment on the situation? Uh, Wilmot, kaj pravite na ta predlog? Imeli smo že spravo o tem. To poročilo je na voljo že od poletje naprej, tako da mislim, da, lahko, da lahko živeli, kakšne predloge sprejem boste predlagali. 13. februarja smo videli moje poročila, mislim, da imam dovolj časa do 26. Želim si, da bi čim prej sprejeli to zakonodajo in želim zaločevati časovnice glede tega. Morda lahko za kakšen dan zamaknemo rok, vendar vseeno bi si želeli razpravo glede predlogov sprememb v odboru že. 21. marca, tako da prosim, ne tega eh, roka premakniti za mesec, ni morda za nekaj dni, vendar ne več. No, že 13. februarja pa je samo poličilo na voljo. Vilmot. Hvala, gospod Vilmot. Prav imate. Predlog komisije je bil objavljen julija 2012, tako da že nekaj časa ga imamo na mizi. Zato, da bi Eh, lahko torej sedržali časovnice in da bi lahko tem glasovali eh, marca ali aprila, potem moramo imeti rok za predloge sprememb za prihodni teden. Lahko rok 26. predstavimo na 27. vendar to je eh, vse, kar lahko storimo, da bi res lahko držali časovnice. Torej, rok za vložitev predloga sprememb je 27. februar Eh, predloge sprememb lahko obravnamo 20. marca in ene, 24. aprila pa glasujemo o tem na odboru. Hvala. Gremo hitro naprej. Naslednja točka na dnevnem redu o globokomorskem ribolovu. Bom kar tako dal besedo gospe Rozboja pripravljavke mnenja. Mm. Hvala, bom govorila o svoji materinščini. Vem, da gre zgolj za mnenje, za odbor, za ribištvo, vendar pa je to nekaj, čemu se bomo vendarle morali posvetiti. Najprej bom predstavila predlog komisije, na to bom povedala nekaj glede, kaj je globokomorski ribolov in kakšne so posledice tega ribolova in potem nekaj glede samega mnenja. Najprej glede predloga komisije. Obstoječa uredba za globokomorski ribolov za severovzhodni Atlantik velja že deset let. Zakonodaja ni omogočila škodljivega učinka ribolova na uh, bentološke ekosisteme in bentološke vrste predlog komisije je dober način, da vključimo okoljski vidik in vidik eh, biotske raznovrstnosti v upravljanje globokomorskega staleža. To je zelo pomembno, zato da bomo imeli trajnostni ribolov globomorskih staležev. Poleg tega pa bomo s tem tudi poskrbeli za varstvo okolja okolja. S tem pa bomo tudi povečali svoje znanje v globokomorskih vrstah in kako živijo. Torej, kaj sploh je ribolov globomorskih staležev? Tu gre za ribolov v zelo zanimivem ekosistemu in znanstveniki eh, poznajo le delček vrst, ki tam živijo, veliko eh, vrst je, ki jih sploh ne poznamo, ribe, ki živijo na globini 4000 metrov in podobno. To so okolja, kjer eh, živijo številne neznane vrste. V teh globinah eh, živijo tudi korale. Korale so lahko stare tudi 8000 let zaradi posebnih pogojev, posebne temperature, ki eh, vlada v tem okolju. Te vrste so zelo občutljive, eh, pozno se raznožuje in lahko živijo 150 let. So pa tudi žrtov prelova in številne vrste so ogroženi zaradi tega. In tuno in polenovko lovimo više in zaradi tega globoko morske eh, vrste gredo nižje, torej bežijo pred tem lovom in včasih pride do, do ribolova na 2000 metri globine. No, globokomorski ribolov pa lahko resno škoduje eh, bentološkim ekosistemov. Še posebej škodljive so pridnene vlečne mreže, ki se uporabljajo za to vrste ribolov. Takšne vlečne mreže uničijo vse. No, potem pa še 30 odstotkov rib odvržejo čez krov, ker nimajo komercialne vrednosti. In završki seveda ne preživijo, ker završki niso navajeni eh, živeti na to vrstni globini oziroma nimajo dovolj globine in nimajo dovolj pritiska, da bi preživeli. Torej, v svojem poročilu, v svojem mnenju podpiram predlog komisije in podarjam, da potrebujemo previden pristop glede zakonodaje, glede globokomorskega globo, globo, globo ribolova, zato da bi zaščitili ta občutljiv ekosistem in te občutljive uh, vrste. Zato mislim, da potrebujemo zelo dobro definicijo, kaj so to ranljivi morski ekosistemi. Moramo eh, prispevati k temu, da se zmanjša uničevanje biotske raznovrstnosti v morju. In seveda Evropska komisija mora biti tudi skladna z Lizbonsko pogodbo, ki pravi, da moramo upoštevati biotsko raznovrstnost pri oblikovanju zakonodaje znotraj EU. Zlasti zato, da ohranimo trajnostni ribolov. Obstajajo mednarodni sporazumi. Imamo Eh, deklaracijo OZN-a glede upravljanja z globokomorskimi vodnimi veri in podpiram predlog komisije, da se to upošteva in da se prepove raba pridnenih lečnih mrež, mrež in torej komisija predlaga postopno odpravo uporabe tega orodja in to se mi zdi pomembno. Um, in to bi moralo veljati torej za vsa eh, plovila EU, ki plujejo v evropskih vodah, pa tudi zunajnih. Vsekakor gre za globalno vprašanje, zato moramo sodelovati tudi z tretjimi državami, ki se ukvarjajo z globokomorskim ribolovom in moramo biti seveda skladni z mednarodnimi sporazumi. Eh, Prilagala bom tudi amadma glede globokomorskega ribolova tretjih držav. Poleg tega mislim, da je morali izvesti ukrepe, da proučimo posledice globokomorskega ribolova. Skladno s priporočili OZN moramo tudi proučiti vpliv eh, ribolova na to okolje. Hvala. Imamo veliko časa, da bom besedo le dvema poročevalcem senci, ki ste tu. Sicer ne bomo imeli dovolj časa. Linda, izvolite. Podpiram poročilo Ane Rožbah. Komisija ima prav, moramo ukrepati, moramo zaščititi globokomorske vrste, ki so zelo ranljive. Pred dvema tednoma smo podprli reformo uh, ribištva, tako da moramo tudi zavarovati globokomorske eh, vrste. Maze Kukovič. Potem pa ne povem, da je rok 22. februara za vložitev predlogov spremem. Glasovali bomo 22, 21. marca na odboru za ribe aprila in na plenarnem sejenu junija. Gremo naprej. Ana Rozbah, zopet vi, regionalne strategije za industrijska območja v Evropski uniji. Prosim, res na kratko. Ja, Hvala. Res, res bom zelo, zelo kratka tokrat, kajti to je tema, glede katere se pravzaprav skoraj vsi strinjamo gre za odziv na predlog in politike glede industrijskih eh, področji v EU. Mislim, da moramo obravnavati okoljske vidike pri teh strategijah, ko gre za čiščenje onesnaženih področji in področji voda, torej potrebujemo celovitejši pristop. Predlagala bom nekaj dodatkov, upam, da boste tudi kolegi kaj predlagali, da boste eh, torej, predlagali neke konstruktivne kritike. Prihajam iz države, kjer industrijska območja niso sredi uh, eh, uh, eh, stanovanskih naselij. Vendar obstajajo pa države v Evropski uniji, kjer ljudje živijo na tovarnah, tako rekoč. To smo videli, ko smo obravnavali direktivo Seveso, oziroma pregled direktive Seveso. Torej še veliko moramo storiti in menimo, da je to zelo pomembna pobuda. Hvala. To je nezakonodajno poročilo, če bi kakšen poševalcu vsem, če želijo kaj povedati na kratko, dobi besedo. Gospa Himner, izvolite. Bardzo. Dobrze, že rozpoczynamy taką dyskusję. Hvala lepa. No, pri tej razpravi o regionalni strategiji moramo imeti določene prioritete. Prvič, financiranje. Tu bi lahko govorili o sofinanciranju. Torej, da imamo financiranje tako strani lokalnih organov, nacionalnih organov in evropskih sredstev in moramo spodbujati lokalno industrijo, ki naj postane bolj inovativna in čistejša. Moramo biti še posebej pozorni na razlike med regijami v EU. Lahko imamo sodelovanje med regijami, vendar regije so lahko tako zelo različne, da to morda ni mogoče, morda ne morejo uporabiti iste tehnologije. Torej, moramo se ostočiti na nove, čiste tehnologije in jih uporabiti, kjer se to da in kjer je to ekonomsko gledano izvedljivo. Obnovljivi veri energije so pomembni in moramo povečati njihov delež. In nujno je, da izvajamo obstoječo zakonodajo, recimo glede ravnanja z odpadki, glede čistosti voda in tako naprej. Tudi to moramo poštevati potem inovacije. Inovacije so zelo pomembne, zlasti pomembno vidik hrambe uh, energije, ki jo dobimo iz obnovljivih verov energije. Nimamo zaenkrat še pravega načina hrambe tovrstne energije in nimamo pravih spodbud za to. Potem integrirani transport. Torej, moramo tudi pločiti vprašanje prometa. To je zelo pomembno vprašanje. In sodelovanje državljanov res lahko ustvarimo regionalne politike. Državljani imajo svoje obveznosti, morajo pa tudi sodelovati pri spremljanju odločitev na lokalni in regionalni ravni. Torej, državljane moramo to vključiti. Hvala tolmačem, ki so uspeli eh, <laughs> dovolj hitro govoriti. Podpiram eh, večino tega, kar je Ana Rozba zapisala glede energetske učinkovitosti. In s tem bomo tudi se spopadli s brezposelnostjo, ustvarili bomo nova delovna mesta, če bomo uh, spodbujali energetsko učinkovitost in še nekaj. Nekaj, kar ni omenjeno. Vprašanje držav, državnih pomoči, da bi pomagali industrijskim območjem, da bi ustvarili nova delovna mesta. Danes smo na odboru z regionalno politiko obravnavali tudi to vprašanje in številna industrijska območja ne morejo dobiti takšnih pomoči. Mislim, to napaka, kajti določena velika podjetja veliko investirajo v zelena delovna mesta, v nove tehnologije, v energetsko učinkovitost, tako da mislim, da bi komisija morala o tem premisliti in sama bom tudi predložila prelo spremembe v to smer. Panajotov, you are the shadow for the liberals, but you are also. Vladko Panajotov, vi ste poročevalec v senci za to poročilo, vendar tudi ste poročevalec za baterije, tako da lahko imate tim, ki lahko porabite sedaj ali pa potem, ko boste govorili o baterijah. Very, very Zelo na kratko. Najprej hvala poročevalcem v senci, hvala vsem kolegom, ki ste podprli moj predlog. Imel sem dolg govor, vendar ga bom skušal skršiti na dva stavka. Predlagal sem, da bi omaknili od, odstopanja oz, oziroma da bi to predstavili na leto 2016. Zapisal sem, oziroma to sem predstavil že novembra Veselim se razprave s pročevalci v senci na odboru pred glasovanjem marca in upam, da bomo imeli nek razumen kompromis med različnimi stališči, ki ščitijo tako uh, interese eh, potrošnikov, kot tudi podjetij v celotni nabavni verigi. Hkrati pa moramo tudi zagotoviti varstvo okolja in človeškega zdravja. Hkrati pa moramo tudi omogočiti čas za tehnološki razvoj, za izmenjavo najboljših praks, za učenje in za inovacije na tem področju. Hvala. Um. Hvala lepa. Rok za amandmaje 26. februar. Glasovali bomo o tem 20. Eh, marca. Gospa Kukovič, izvolite. Čovalko, senci za to baterije. Še nismo niti začeli. Oziroma smo, prav imate. <laughs> yes, you're true. But, but, um, The, the, I need to still, even if Panayota goes ahead, I need to talk about the... the oh, še vedno moram reči, da je 26. februar je rok za blog za industrijsko območje. Sedaj pa se res lotimo baterij. Sedaj pa vam dajem besedo, izvolite. Hvala najprej poročevalcem in vsem kolegom v ELS, ki. S... Panajotov, I listened to the Swedish translation. Poslušal sem švedsko tolmače, mislil sem, da govorite o, o industrijskih eh, območjih, ne o baterijah, da boste sedaj govorili o baterijah. <laughs> Just, uh, just a few sentences. Um, Le nekaj stavkov. Pri tem dosjeju je pomembno, da najdemo najboljšo rešitev, da bomo uravnotežili okoljske vplive in vplive na zdravje in vplive na industrijo zaradi spremembe direktive moramo upoštevati tudi to, da danes smo v krizi, kriza je še vedno z nami in zato moramo najti pravo ravnoteže med nekaterimi predlogi sprememb, ki so po mojem mnenju morda ne tako zelo realistični. Upam, da ko gre za gumbne celice, ki vsebujejo živo srebro, moramo posebej izpostaviti, da otroci ne smejo biti izpostavljeni živemu srebru. Torej, to je nekaj, kar moramo upoštevati eh, pri umiku to vrstnih celic. In seveda, Evropa je še vedno v krizi in recikliranje gotovo. Eh, dober način, morda bi lahko tudi eh, nikli kadmijome baterije porabili za kaj drugega. Hvala. Yeah, ja, you... Dan ni tu, ali ga vi nadomeščate? Vi nadomeščate? Naj povem, da naša skupina se ne strinja z, z podaljšanjem oziroma spremembo rokov tega odstopanja že uh, Zadnjič nismo podprli in tega tudi sedaj ne bomo. Pozdravljamo pa eh, to, da bomo vključili eh, tudi živo srebro. Uh, sam sem pa čas vsem si za zelene, tudi sam si želim krajši rok za živo srebro. Dobro je, da ste to vključili in mislim, da odstopanje za orodje ni bilo potrebno prej, niti sedaj ni potrebno. Imam pa tudi amadma glede tega, kaj se lahko omakne. Torej, eh, če baterije ne moremo zlahka nadomestiti, to ni dobra rešitev. Moramo najti rešitev, da lahko potrošniki eh, nadomestijo baterijo s čem drugim, zato da potem življenski rok eh, nekega urodja ni skrajšan. Drugi pročevalci senci niso tu, tako da lahko sedaj. Eh, zaključimo sejo. O tem bomo glasovali 20. marca. Hvala. So, we will continue at 3 o'clock with the... Zdaljujemo ob treh, ko bomo se pogovarjali s kandidatom za novega izvršnega direktorja Evropske agencije za okolje. Se vidimo.